Professor. Können wir anfangen? Ja. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobro jutro, gospod in gospodje. Nič več klepetanja med eh, Kosovom in Serbijo. Serbijo. Začeli bomo z sejo. Ima kdo kak komentar? še zdaleč nismo tako daleč. Ima kdo kak komentar v zvezi z dnevnim redom? Ne. Sporočil prav tako nimam, zato bomo nadaljevali z tretjo točko. Poročilo o Srbiji. Želi poročevalec še kaj dodati? Ne. potem predlagam, da nadaljujemo. Ich äh, möchte Ihnen auch willkommen zur Abstimmung. Zdaj bomo začeli s glasovanjem. Kompromis 2. Kdo je za? Veste, gegen. Proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 33. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 35. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 42. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 58. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 65. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 7. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 74, drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko, preverjamo. 74, drugi del. Konec glasovanja.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 27 za, 29 proti. 71, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 8, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 86, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 87, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. gospod Kovačo. Tole ni bilo najboljše. 89 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetdeset, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis devet, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe sto ena, kdo je za proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 113, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 132, kdo je za, proti, to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Petindvajset za, šestindvajset proti, štiri vzdržani, zavrnjeno. Sto triintrideset, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Sto štiriintrideset, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. potem je tudi 137, brez predmeta, 136, dojza, proti, vzdržanje zavrnjeno, kompromis 12, dojza, proti, vzdržanje sprejeto, kompromis 13, dojza, proti, vzdržanje sprejeto, kompromis 14, dojza, proti, vzdržanje sprejeto, 178. 181. Dobro. 181. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zdi se mi, da je preverjeno, ampak bomo eh, preverili. Ja, še v skrišlost. Konec glasovanja. 32 za, 24 proti sprejeto. Kompromis 15, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 187, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 188, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 189, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. 32 za, 24 proti, sprejeto. 190, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 12 do je za, proti vzdržani sprejeto. Ena, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, dva, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, tri, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 4 pa je že brezpredmeten. Torej, kdo je za celotno umetnino, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 50 za, 2 sta bila proti, sprejeto. Čestitam poročevalcu. Zdaj pa poročilo o Kosovo. Pozdravljam člane odbora za evropske integracije v nacionalni skupščini Kosova. Vodi jih predsednik gospod Tojta Šatiga. govorijo z predstavniki različnih institucij Evropske unije in zelo sem zadovoljen, da imamo zdaj priložnost, da jih gostimo tukaj, ko glasujemo o tem pomembnem poročilu gospe Lunaček. Gospa Lunaček, želite še kaj povedati? Ne, odlično. Potem bomo glasovali kompromis ena, kdo je za, proti vzdržani. Sprijeto. 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 54, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Zdaj pa predlog eh, spremembe 79 in sicer drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Preverjamo elektronsko. Jabšen Skošlasen. Konec glasovanja. 20 za, 34 proti. Zavrnjeno. Kompromis. 4, ne, 72. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 4, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto lepo prosim, da živahno dvigate roke. Zdaj pa. 89. prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Abschließend geschlossen konec glasovanja. 34 za, 20 proti, sprejeto, dragi kolega. Zdaj pa 94, a ne? 94, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 116, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, 118, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, 120, kdo je za? This check I have never made. 120 dafür. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 128, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 130, kdo je za, proti. Še enkrat, torej 130, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 131, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto 132 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 7, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Sprejeto, sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 167. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 172. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto kompromis 13 do SA proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 14. Gospod Lunaček. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolege, želim obvestiti, da je v kompromisu 14 prišlo do ponovitve dveh odstavkov. Iz tehničnih razlogov bomo ponovitev izbrisali. Upam, da s tem nimate težav. Hvala. Is... Is that okay? Je to v redu? Odlično. Glasovali bomo torej v besedilu, kot je predlagala gospa Lunoček. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. To 22, drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. 21 za, 32 proti, zavrnjeno. 121, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 123, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 196, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani. Sprejeto 198 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 199 je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 15. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 19. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 213, 214, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 215, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 216, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto, kompromis 18, do je za, proti vzdržani. Ne, kompromis 17, se popravlja predsednik, do je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 18, do je za, proti vzdržani. Sprejeto, 231, do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 232 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 15 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 16 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 17 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 18 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 19 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zavrnjeno. 20. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 21 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 22 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 23, 24 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. 26 do je za. Proti. 26 do je za. Do je za. Proti. Liberalci so glasovali dvakrat. Za in proti. Zato bomo glasovali elektronsko. Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. 17 za, 32 proti. Zdaj pa ne vem, kam so šli glasovi liberalcev. 27, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 28, kdo je za? Proti,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 proti vzdržani zavrnjeno. 4, 5, 6. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 7. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 8. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 9. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 10, 12, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 11, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa ena, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Vprašanjih prejšnjih težek. Glasujemo meine natürliche Sympathie für Herrn Milan Mon. Zato, ker imam gospoda Milana Mona tako rad, sem morda bil nekoliko pristranski. Konec glasovanja. 16 za, 38 proti, zavrnjeno. Zdaj pa končno glasovanje. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 37 glasov za, 12 proti, 9 se jih je vzdržalo, sprejeto. Čestitam poročevalki. Mislim, da je to dober znak, da smo sprejeli obe poročili mhm, na eni seji, kajti to je signal obema državama, da pričakujemo, da bo prišlo do pozitivnih premikov med obema državama. Želite besedo? Da, hvala. Hvala poročevalcem v senci, pa tudi vsem, ki so glasovali za. Hvala za dobro poročilo. Mislim, da je za Kosovo to zelo pomembno. Čestitam tudi kolegi Davidu McAllistru za poročilo v Srbiji, kajti obe poročili bosta tema dvema državama pomagala, pomagali, da bosta nadaljevali pot po pravi poti. Vesela sem, da so z nami člani vseh strank odbora za evropske integracije Kosovske skupščine, pa tudi drugi gostje so z nami. To je zelo pomembno, kajti tudi če se vsem ne strinjamo, je zelo dobro, da med seboj govorimo in da nadaljujemo z dialogom. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu in sicer točka 5. To je poročilo o izvajanju in pregledu strategije EU za Srednjo Azijo. Vedno je dober znak, da to imamo. gospod poročevalec je Tamaš Meserič. In kar tako ima, dajem besedo. Rok za vložitev predlogov sprememb je 17. november 2015, torej je bil 17. november 2015. Zato bomo danes obravnavali te predloge sprememb. Izvolite, gospod poročevalec. Hvala lepa, predsednik. Dear colleagues, uh, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Dovolite mi, da se zahvalim tistim, ki so mi tako pomagali pri pripravi osnutka tega poročila. Samo malo. Tišina, lepo prosim. Zapustite dvorano, če ne nameravate prisluhniti. Grof Lamsdorski, lepo prosim, prevzemite vodilno vlogo in poskrbite, da bodo ljudje zapustili dvorano, preden še več zmotite naše razprave. Hvala. Hvala lepa, hvala vsem prisotnim in hvala tistim, ki so mi tako pomagali pri pripravi osnutka besedila. Kolegice in kolegi, tako v sekretarjatu odbora, kot tudi v naši skupini so mi prav tako zelo pomagali. Zahvaljujem se poročevalcem v senci. Mislim, da smo imeli zelo dobra srečanja poročevalcev v senci. Predstavil vam bom kompromisne predloge sprememb in zato mislim, da bomo s tem poskrbeli, da bo besedilo uravnoteženo, obenem pa to ne bo besedilo ki bi zaradi uravnoteženosti pod vprašaj postavilo konsistenco. Dobro. Opozoriti želim samo na dvoje, kar se mi zdi pomembno. In sicer, prvič, izvirni osnutek poročila je poudarjal človekove pravice. V končnem besedilu pa bomo pokrivali celoten spekter strategije EU za osrednjo Azijo. In vključeno bo tudi poročilo komisije. Hvala za tiste predloge sprememb, ki so bili vključeni v kompromisne predloge sprememb. Zaradi tega smo lahko uravnoteženo ocenili strateška in varnostna vprašanja v tej regiji. In ta vprašanja so res zelo zapletena, ta vprašanja so zelo pomembna, ampak včasih določene vlade to izkoriščajo kot izgovor za to, da tlačijo opozicijo. Vse to je vključeno v kompromise in hvala lepa še enkrat pred poročevalcem v senci, da so prožni, odgovorni in zelo profesionalni pri svojem delu. Drugič. Podariti želim nekaj, česar morda ni treba podariti v tem odboru na plenarnem zasedanju pa bi vseeno to bilo vredno povdariti, če bomo o tem seveda glasovali na plenarnem zasedanju. Upam, da bomo. Namreč naša zunanja politika za, za regije ni neka mešanica elementov, med katerimi so človekove pravice in pravna država samo en element. Ne, človekove pravice, demokracija in pravna država bi morale biti vedno vključene v zunanja politična prizadevanja. Vedno, kadar se srečujem z predstavniki teh vlad, jim težko razložim, zakaj ustrajamo pri ustrajanju protokolov o prepovedovanju dela otrok, če še vedno trgujemo z državami, ki to počnejo. To je nekaj, kar bi morale biti naše smernice. To je vključevanje. Zato mislim, da je prav, da v kompromisnem besedilu opozarjamo na to, da konsistenca zahteva, da se naše trgovinske politike uskladijo s pomisleki glede človekovih pravic in pravne države ter demokracije. Prepričan sem, da bodo tudi poročevalci v senci želeli kaj povedati. Ne želim vam vzeti preveč časa in. Hvala lepa še enkrat za vašo prožnost. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim čestitati poročevalcu za to, da je pripravil dobro kompromisno besedilo. Veliko predlogov sprememb je upošteval, upošteval je tudi politično občutljive elemente teh predlogov sprememb. Hvala tudi, da je vključil številne moje predloge sprememb. Čestitam mu in to iz srca, ne samo, ker to pač narekuje diplomatska vljudnost. Zdi se mi zelo pomembno, da pogledamo regije sosedov naših sosed in da jim ponudimo konstruktivno pot naprej vsaj v smislu odnosov med EU in Srednjo Azijo. Veliko pomena pripisujem vsebini, pa tudi tono tega poročila. Diferenciran in prožen pristop k vsake državi je potreben, zato da bodo zunanje politični ukrepi EU in držav članic bolj koordinirani, bolj koherentni in bolj prepoznavni. Prav tako sem uložil nekaj predlogov sprememb, s katerimi opozarjamo na sicer omejen napredek, ki smo ga dosegli v vsaki državi. Mislim, da je zelo pomembno, da spodbujamo države v tej regiji, da okrepijo regionalno sodelovanje in da razvijajo višjo stopnjo medsebojne povezanosti. Bolj konkretno, če bomo izračunali ekonomsko sodelovanje oziroma ga prilagodili, bomo lahko dosegli napredek tudi na področju boja proti korupciji in pravne države. Predloga sprememb 42 in 207 govorita prav o tem. Strinjam se, da bi države članice morale spoštovati skupno stališče o izvažanju orožja iz leta 2008 Evropske unije, sem prepričan, da ne smemo kar kolektivno kriviti vseh držav članic in evropskih podjetij, da imajo napačne namene v tej regiji. Tukaj želim spregovoriti o predlogu spremembe 189 in kompromisu 35, predlogu spremembe 318, ko pravim, da ne smemo govoriti v absolutnih besedah, ampak bi morali uporabiti besedo sam oziroma nekateri. In še Afganistan. Afganistan, po mojem, ne spada v to poglavje. Govorimo o varnostnih vprašanjih in o povezavi Srednje Azije z Afganistanom v 28. odstavku. Predlagam, da bi to tam tudi pustili. To so moje komentarje, gospod predsednik. Predložil sem jih komentarjev in še enkrat se mu zahvaljujem za dobro upravljeno delo in dobro sodelovanje s poročevalci v senci. Hvala. No, gospod Lopes Aguilar je naslednji na vrsti. Hvala. Tudi sam sem poročevalec v Senci in bi se najprej zahvalil za opravljeno delo. Hvala gospodu Mesriču za pripravo tega poročila. Ja, seveda zahvala velja tudi za ostale kolege in vse ekipe, ki so pomagale, ki so vlagale predloge sprememb in si prizadevale za kompromise. Moj vtis je, da Turkmenistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Kazahstan in Kirgizistan vse čas eh, povečujejo svoj pomen v mednarodnih zadevah. Tekom zadnjih let so izvozno orientirana regija, proizvajajo energijo in so tudi tranzitne države pri trgovini z blagom med Evropo in osrednjo Azijo ter Rusijo in Južno Azijo. In te države so vsekakor zelo zanimive za Evropsko unijo, tako strateškega kot gospodarskega vidika. Z našimi predlogi sprememb smo želeli poudariti številne prioritete. Mm, priznali smo napredek, ki je bil dosežen, smo pa tudi jasno povedali, da je vedno treba poudarjati tudi zavezo eh, za spoštovanje človekovih pravic za spodbujanje demokracije, demokratičnih reform in uh, za spremembe njihovih režimov. Treba je spoštovati manjšine, uh, svobodo veroizpovedi, izboljšati stopno sodelovanja civilne družbe in se soočiti tudi uh, s klientelizmom in korupcijo ki predstavljata veliko pomankljivost v vseh teh državah. Vse to je treba upoštevati. Jasno pa je tudi, da bi te države morale pokazati zavezanost tistim rdečim linijam, ki so pomembne za Evropsko unijo. Sam sem član odbora Libe in bom skušal opozarjati vaš čas tudi na to, kako pomembno se je naučiti nekaj iz preteklih izkušenj, eh, naprimer iz terorističnih napadov ki jih je izvedla islamska država. Eh, džihadizem se vse čas širi po svetu in treba je preprečevati terorizem eh, tudi v srednje azijski regiji. Določeni sektori družbe se marginalizirajo in od tam potem zaradi obupa uh, izhajajo džihadisti. To bi tudi moral biti, to bi moralo biti opredeljeno kot uh, cilj za krepitev dialoga, ki ga je treba razviti prek strategije Evropske unije za osrednjo Azijo. Treba je okrepiti sodelovanje in izmenjavo informacij, ko gre za skupen boj proti teroristični grožni. Na koncu bi rad samo še ponovil svojo zahvalo poročevalcu in pa pripravljenost, da skupaj poiščemo kompromise. Upam, da bomo med vsemi skupinami znali na, najti dogovor, tako da bo potem to poročilo tudi uživalo veliko podporo vseh skupin. Hvala. Just to check, Chair, uh, we, we are dealing with the EU General. Gospod Kan. Ali smo že pri evropskem proračunu za leto 2014? Zar, smo že pri razrešnici za Evropsko komisijo za leto 2014? Ne, to je naslednja tema, ne še v redu. Raporter. Poročevalec, izvolite. Hvala, zelo kratek bom. E, omeniti moram, da so bili vsi predlogi sprememb, ki smo jih dobili, zelo konstruktivni, e, dobro mišljeni, zato sem jih veliko lahko vključil v poročilo. Hvala tudi za komentarje, še posebej gospodu Kukanu. Strinjam se e, na splošno z obema točkama, ki jo je izpostavil. Ne vem, če so v besedilu eh, kar vsi po vrsti okrivljeni za trgovino z orožjem. Mislim, da ne. Ampak eh, lahko se še pogovorimo v beseditvi te točke. Razumel sem komentar gospoda Kukana in mislim, da ima prav. Hvala za vse komentarje in hvala tudi za eh, dobro upravljeno delo, ki eh, smo mu že bili priča. Veselim se še nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala glasovali bomo 23. februarja in potem verjetno aprila na plenarnem zasedanju v Strasburu. Zdaj pa smo pri razrešnicah. Splošni proračun EU. Poročevalec je na poti v Bratislavo, ampak gospod Kukan nam bo zdaj predstavil to temo. ker je poročevalec v Bratislavi, imam jaz to dožnost, da predstavim obe njegovi poročili. Hvala, prebral bom komentarje gospoda Prede. Rad bi povedal, eh, da smo pripravili osnutek eh, poročila eh, o razrešnici proračuna za komisijo in agencije. 15 predlogov sprememb je bilo vloženih k temu poročilu. Sam sem predložil tri od teh predlogov. Dva zadevata misije eh, eh, skupne zunanje varnostne politike in tudi kompleksnost eh, uredb in pa pomankanja sredstev za določene od teh misij. Eh, to zelo ovira delovanje misij ko gre za finančne uredbe, misije SWOP potrebujejo več fleksibilnosti in pa vsa sredstva, ki so jim na voljo za to. Fleksibilni in konsistentni odgovori so potrebni na terenu, kjer potekajo te misije in mislim, da bi morali imeti dovolj sredstev, da to zagotovimo. Želim pozdraviti tudi eh, dve posebni poročili računskega sodišča iz leta 2015. Eh, prvo zadeva EUPOL in Afganistan, drugo pa je napisano o evropski podpori za boj proti mučenju in eh, za ukinitev smrtne kazni. Mislim, da je za ta odbor in za komisijo ključnega pomena, da eh, upošteva vsa priporočila sodišča. Kar se tiče drugih predlogov sprememb k temu poročilu, pa se povsem strinjam s predlogom spremembe 5, ki zahteva več eksante nadzora, da bi se eh, stvari na ravni komisije bolje izvajale. Tako bi se lahko izognili določenim napakam, ko gre za izdatke. Več bi morali narediti tudi zato, da da se izognemo operativnim napakam in pa zamudam eh, pri hitrih postopkih. Eh, to je zapisano v predlogu spremembe 9. Mislim pa, da mnenje o razrešnici za leto 2014 ne sme obravnavati posameznih primerov držav. Eh, Mm, tudi eh, se ne ukvarjamo z oceno stanja človekovih pravic v različnih delih sveta. Dovolj drugih instrumentov imamo, ki nam omogočajo obravnavo kršitev človekovih pravic. Trenutno eh, mnenje pa se mora res osredotočati samo na upravljanje proračuna strani Evropske komisije. Za zaključek bi rad poudaril še, da glede na omejeno število predlogov sprememb ni potrebe po srečanju poročevalcev v senci. Eh, sam bom v naslednjih dneh in tednih še v stikih z eh, različnimi upročevalci v senci, zato da bomo razpravljali o njihovih predlogih sprememb in zato da v končni fazi zagotovimo soglasje do tih vprašanj. Hvala. Uh, uh, Gospod Kan, hvala. Eh, v imenu gospoda Balčisa se želim poročevalcu zahvaliti za dobro poročilo člani socialistov in demokratov so vložili določene predloge sprememb. V njih povdarjamo eh, veliko stopno napake pri izdatkih in pa pomen, eh, da je treba z boljšim nadzorom te napake preprečevati. Komisijo pozivamo naj eh, poda predloge za preprečevanje teh napak pri izdatkih, predvsem pri hitrih postopkih, ki so trenutno Eh, na voljo za humanitarno pomoč. It's Mrs. Patricia Lomhart Bart. Gospa Patricia Lomhart je tukaj. Da, izvolite. Good morning. Um, thank you very much for uh, the interest. Hvala. Zato, ker se AFET zanima za razrešnico za službo za zunanje delovanje. Sodišče je podalo pozitivne zaključke o razrešnici EAS in mi osebje obveščamo o eh, temah, ki jih je izpostavilo sodišče ne samo, ko gre za osebne uh, dodatke, ampak tudi za druge teme. Cenimo tudi poročilo, ki ga je pripravil odbor AFET, ko gre za delovanje službe za zunanje delovanje. Eh, določena neravnovesja so bila ugotovljena. To ugotavlja tudi poročilo odbora AFED in tukaj bi rada povedala, naslednje. Visoka predstavnica je eh, naredila pregled in je to tudi delila s parlamentom. Eh, to zadeva predvsem prestrukturiranje službe za zunanje delovanje in to na različnih področjih. Tega se je zdaj lotila visoka predstavnica. Gre naprimer eh, za uravnoteženje določenih ravni dela, predvsem višjih ravni. To je izpostavil tudi Evropski parlament kot eno od zaskrbljujočih stvari. Poleg tega se govori tudi o eh, spolni in pa eh, geografski uravnoteženosti. Določen napredek je bil dosežen eh, na tem področju, v naslednjem krogu, naslednji rotaciji pa bomo to še izboljšali. Pa še končna točka glede upravnega bremena za delegacije. To je tudi eno od vprašanj, um, ki skrbi odbor AFET. Služba za zunanje delovanje eh, se zdaj ukvarja s poenostavljanjem administrativnega delovanja delegacij. Začeli smo s pilotnim projektom, eh, kjer eh, smo združili sredstva za različne delegacije. In tako smo identificirali težave. Tudi določene države članice so eh, podale predloge, kako izboljšati delovanje delegacij. Hvala. Hvala, gospa Aljot Mari. No, v skladu s tem, kar je bilo povedano, mogoče ne toliko o razrešnici za letošnje leto, ampak za lansko oziroma za 2014. Mislim, da bi morali uskladiti predloge in odločitve, ki so sprejete na različnih ravneh. No, zelo pomembno se mi zdi eh, predvsem to, da bi visoka predstavnica pripravila komparativno preglednico vsako leto in sicer bi bile obravnavane odločitve, ki so bile sprejete glede posameznih držav, potem eh, datumi, kdaj so te odločitve začele veljati, eh, kdaj je prišlo do finančnih transakcij in pa. Glede recipročnosti bi lahko vključili tudi ukrepe, ki jih spremejo države članice eh, na področju nadzora nad migracijami. Danes imamo namreč velik problem z begunci, pa ne samo begunci, ampak tudi migracijami na splošno in to po različnih državah. Mi že dodeljujemo pomoč eh, določenim državam v razvoju, ampak te države bi nam tudi morale pomagati nadzorovati migracije. In, uh, mislim, da bi dejavnost na začetku v teh državah bila korisnejša, kot pa eh, dejavnost, ko so begunci že pri nas. To bi tudi lahko vključili v poročila, ki jih vsako leto pripravi visoka predstavnica. Hvala. Hvala, gospod Kukan. Morda bi lahko to sporočili gospodu Predi v trenutni politični situaciji, bi morda to povezavo med programi in uh, ukrepi za uh, zmanjšanje migracijskih pritiskov, uh, povezali tudi z sodelovanjem vlade in vla, torej tamkajšnjih vlad in pa pripravljenost izvornih držav na ponovni sprejem teh državljanov. Mislim, da je to zelo pomembna točka ki bi jo lahko bolj izpostavili glede na trenutno situacijo. Ehm, morda bi lahko ob glasovanju 16. februarja pripravili še kakšen kompromis, o tem bi se lahko pogovorili tudi z drugimi političnimi skupinami, potem bi lahko ta kompromis uh, vključili v glasovanje 16. februarja. Potem druga točka eh, je pa vprašanje hitrosti izvajanja teh programov. Ena izmed glavnih pomankljivosti je ta, da preprosto traja predolgo, preden začnemo izvajati neke programe. In ne gre samo za pogajanje na področju, zunanje, za programe na področju zunanje politike, ampak tudi na področju regionalne politike. Postopki so predolgi in če mm, sredstva pridejo do cilja šele leto ali dve leti kasneje, potem seveda nimajo enakega učinka. Tukaj je na kocki naša politična kredibilnost. Vem, da je težko to razložiti odboru za nadzor proračuna, oni razmišljajo drugače, ampak ta vidik se mi zdi izredno pomemben treba je zagotoviti učinkovitost naših programov. Prosim, da to upoštevate pri poročilu, pa še nekaj bi želel dodati. Ugotavljamo, da takšna poročila računskega sodišča vedno dosežejo mešane rezultate. Nikoli ni vse v redu, vedno prihaja do napak. Zato moramo povdariti, eh, da je SZD poskrbel za izboljšave v četrtem razdelku. Eh, obstaja še nekaj prostora za izboljšave, ampak eh, pri tem tudi moramo biti razumni. mogoče gre za to, da na neke pomankljivosti opazu, opozarja samo en član odbora, eh, ki sam izvaja nadzor proračuna, potem to ni prav. To je povzročilo veliko škode. Če je tam zapisano, da gre za popolno, popoln neuspeh programov, ker. Eh, denar, ki je bil namenjen za Sirijo, ni bil v celoti porabljen, potem eh, je možno tudi to, da se delegacija za to namenoma odločila, kajti v vojnih območjih je pač težko izvajati takšne programe. Tako da treba poznati dejstva na terenu. Eh, ne moreš izolirano obravnavati samo številk in potem reči, da cilji niso bili doseženi. To ni pravično včasih si zastavimo cilje, ampak zaradi situacije v državah samih eh, ne moremo te, teh ciljev doseči. Zato bi bilo bolje, če bi vodja delegacije ali pa komisija jasno povedali, ne bomo več naprej razvijali teh projektov. Eh, Kaj ti, ti cilji preprosto več niso dosegljivi? Eh, ne more pa biti tako, da denar izdajamo samo zato, da bi na koncu dobili ustrezne številke. To bi bilo uh, neodgovorno. V tem primeru je delegacija ravnala odgovorno, ko ni porabila denarja, eh, če je šlo za ukrepe obnove v vojnem območju. Zato uh, mislim, da bi morali to sporočilo poda, predati tudi odboru za nadzor proračuna. Te cilje programov v tretjih državah bi morali vezati na dogajanje v samih državah, če želimo tukaj dobiti neke razumne rezultate. Eh, Sveda pa ne moremo tudi reči, da bomo programe izvajali samo tam, kjer je vse v redu. Um, programe, ki jih izvajamo v določenih državah, uh, seveda vedno spremljajo tudi določena stopnja negotovosti. Seveda pa to, da ne sprejemamo nikakršnih programov, ni alternativa. Potrebujemo samo drugačno metodo ocene izvajanja teh programov. Nadzor proračuna ima opraviti tudi z oceno okoliščin, ciljev, koristi, ki so s tem povezane in pa eh, tveganj, treba oceniti tudi tveganja, ki obstajajo. V razvojni politiki vedno povdarjamo, da potrebujemo 90 eh, odstotkov, torej, če, če bi želeli, da bi pri razvojni politiki eh, bilo vse v 90 odstotkih eh, uspešno izvedeno, potem lahko kar pozabimo na razvojno politiko. Dobro, res je, treba je strogo nadzor, nadzorovati izvajanje proračuna, ampak pri tem je treba poštevati tudi zunanje okoliščine. Hvala lepa vsem skupaj. domnevam, da nihče ne ogovarja temu, kar sem pravkar povedal. Dobro, sedaj pa poročanje o delegaciji odbora AFED v Tuniziji. Ja, pardon. Gospod Kukan. E, še ena stvar je na dnevnem redu, razrešnica e, za leto 2014, Evropska služba za zunanje delovanje. Mislim, da bi morali to tudi zdaj obravnavati. 18 predlogov sprememb je bilo vloženih, k temu smo tako mnenja o razrešnici za leto 2014, oddelek 3 in sicer za Evropsko službo za zunanje delovanje. Sam sem vložil enega od teh predlogov sprememb, pravi poročevalec, kajti zdelo se mi je pomembno pozoriti na šibkosti pri upravljanju uh, družinskih dodatkov in treba je pozvati EAS, da sprejme ustrezne ukrepe za to, da odpravi te pomankljivosti. Kar se tiče drugih predlogov spremem, pa naj povem naslednje. Eh, rad bi povedal to, da se povsem strinjam z enajstim predlogom spremembe. Če trenutna finančna uredba doživi spremembe za to, da bi se olajšalo delo vodjem delegacij EU, eh, potem bodo doseženi visoki standardi oziroma eh, bodo doseženi, jih je treba še ohraniti. Eh, treba je tudi eh, ohraniti smernice glede žvižgačev. To je zapisano v predlogu spremembe 17. Tako kot v osnutku razrešnice za komisijo, mislim, da tudi tukaj pri službi za zunanje delovanje ni potrebno srečanje eh, poročevalcev v senci, bom pa v stiku z njimi v naslednjih dneh in tednih, tako da še dokončno pripravimo to poročilo in se pogovorimo o predlogih sprememb. Rad bi upozoril tudi na uh, visoko število uh, služb na visokih položajih v EAS. Imamo tudi posebne visoke svetovalce, ki jih trenutno zaposluje EAS. Uh, Mm, ti so na visokih položajih in ali lahko EAS pojasni, zakaj obstajajo ti eh, svetovalci in eh, na kakšnih položajih so zaposleni. Hvala. Ja, ich möchte mich oh, gerne zu beiden äh, äh Budgeten. Želela bi na hitro na kratko spregovoriti o obih točkah v razrešnici. Skupaj bom obravnavala obe točki. Kot v preteklih letih, naša politična skupina ugotavlja, da problemi obstajajo predvsem uh, pri politični usmerjenosti evropskega proračuna in pa eh, problematičen je tudi pomankljivi nadzor nad izvajanjem proračuna. vedno eh, bolj se militariziramo uveljavljamo geostrateške cilje ehm, osredotočamo se na gospodarske cilje in eh, s tem jemljemo sredstva za boj proti revščini. Um, prav tako zaradi tega trpi humanitarna pomoč in pa razvojno sodelovanje. Mislim, da bi morali spremeniti naše prednostne naloge. Seveda pa podpiramo zahtevo po odpravi uh, vseh napak v povezavi z terorističnimi napadi Eh, smo začeli govoriti o uporabi obramne klauzule, to seveda vpliva tudi na proračun in naši skupini se to zdi zelo dvomljivo. Eh, kar se tiče predlogov sprememb o Turčiji, ki jih je uložil gospod Kastaldo eh, in gospod Korao, jih lahko popolnoma podprem. Želi še kdo besedo? you say? Mr. Cook can ask the question. Yes. I give him the floor now. Naj imam besedo, če želi kdo še kaj povedati. Sicer pa gospod Kukan. Hvala vsem, ki ste se oglasili v tej razpravi. Mogoče bi bilo dobro, če bi spregovorili še predstavniki službe za zunanje delovanje oziroma če bi lahko pokomentirali tista vprašanja, ki sem jih izpostavil v svoji vodni izjavi. Še kdo? Služba za zunanje delovanje? Še enkrat? Ne? Gospod Kan? Da v imenu gospoda Balčitisa bi se spet zahvalil poročevalcu. E, tudi iz e SND so prišli določeni predlogi sprememb. E, pozivamo k hitrejšem sprejemanju operativnih smernic za žvižgače. Potem, ko gre za nacionalno upravljanje delegacij, treba bi bilo okrepiti sodelovanje med državami članicami. Eh, pri izvajanju zunanje varnostne politike, zato da se prihranijo določena sredstva. Komisijo in EAS pa pozivamo naj eh, se tudi nekaj naučijo iz poročila računskega sodišča v sodelovanju s parlamentom. Treba je upoštevati priporočila, ki jih je pripravilo računsko sodišče. Hvala. Next point naslednja točka, obisk Tunizije. Sam bom nakratko poročal. Mi smo bili z delegacijo v Tuniziji 6. in 7. januarja. Mislim, da je bilo to potovanje zelo zanimivo. Videli smo, kako tesno je država povezana z Evropsko unijo, srečali smo se s predsednikom države, s premijejem, s predsednikom parlamenta. Vsi ti so nas sprejeli in jasno smo jim tudi povedali, da bo Evropska unija še naprej eh, v kar največji meri podpirala Tunizijo. Ob tem moramo upoštevati, da obstajajo parlamentarne misije, eh, ki skušajo pomagati tunizijskemu parlamentu pri tem, da opravlja svoje naloge. V tej državi pač eh, nimajo toliko parlamentarnih izkušenj, tako da moramo pomagati pri delu, kako eh, poteka parlamentarno delo, ko gre za odbore, razmerja med. Razmerje med večino in manjšino, parlamentarni postopki, torej vse, kar spada v demokracijo, v pravno državo. Um, tamkajšnji poslanci so zelo pripravljeni na sodelovanje. Ti projekti, ki sedaj potekajo v Tuniziji, v Maroku, eh, gospod Gala, gospod Panceri sta za to pris pristojna, gospod Plenkovič je pristojen za Ukrajino. Skratka, gre za dobre pilotne projekte, ehm, pri čemer mi skušamo razvijati parlamentarizem, ki omogoča zdravo razmerje med koalicijo in opozicijo, um, tukaj mora iti za iskren proces, ki privede tudi do svobodnih volitev, tako da je možna uh, tranzicija. Ne gre samo za volitve same. Ehm, treba je pripraviti stranke tudi na to, da lahko na volitvah izgubijo. To je ena izmed ključnih točk demokracije. Kar se tiče vprašanj notranje varnosti, eh, so ta močno povezana z gospodarsko-socialnim razvojem države. Boljši kot je gospodarski razvoj, eh, oziroma postite slabši kot je gospodarski razvoj, bolj so mladi ljudje dojemljivi za radikalizacijo. Eh, seveda pa je potem spet tako, da več kot je terorizma v tej državi, teže gospodarski razvoj. Mm, teroristični napadi na turistične objekte imajo za cilj uničenje gospodarstva v Tuniziji. Želijo z bombami ustvarjati revščino in uh, revne ljudi potem radikalizirati za nove bombe tunizijska vlada se tega začaranega kroga popolnoma zaveda in zato smo priporočili, da kar najhitreje začne izvajati petletni program, tako da bo tamkajšnje prebivalstvo videlo, da obstajajo ideje o boljšem življenju in razvoju. Videli smo tudi, da so tam sedaj potekale demonstracije zaradi negotove gospodarske situacije, zaradi pomankanja delovnih mest. In to nam tudi daje možnost za to, da stabiliziramo družbene povezave v tej državi z gospodarsko stabilizacijo. Pri tem moramo Tuniziji pomagati in a, tukaj moram spet povdariti to, sem, a, o čemer sem govoril prej. Gre za hitrost in učinkovitost programov. Če programe niso tako izvajani, potem ne bodo učinkoviti, zato je treba sedaj tukaj pritisniti, zato da bo država dobila pomoč, gospodarsko pomoč, reformne programe in boj proti terorizmu vsi ti reformni programi so pravzaprav programi za boj proti terorizmu in za boj proti migracijam. Takšne države nam morajo pomagati na področju migracij. migracij. To pomeni, da morajo biti te države pripravljene tiste migrante, ki niso upravičeni do azila, spet sprejeti. Nekateri sedaj pravijo, da dogodki v Kölnu um, Torej, nekateri sedaj dogodke, uh, ki so se za Silvestrovo zgodili v Kölnu, povezujejo z uh, migranti, ampak to ni res. Tukaj je šlo za nezakonite priseljence, ki pravzaprav sploh niso bili upravičeni do tega, da so v Evropski uniji. E, torej, takšne, takšni dogodki lahko imajo katastrofalne posledice v javnosti. E, še dogodki v Libiji, tudi smrti povzročajo katastrofalne posledice. Na zahodnem delu Libije je ISIS vedno močnejša in to seveda ogroža tudi stabilnost v Tuniziji. Jaz sem se ob obisku te države naučil, da je to deloma tudi namen. Treba destabilizirati Tunizijo, zato da bi lahko preko juga Tunizije potem udrli še v Alžirijo. Bolj kot bo ISIS pritisnil v Siriji, v Iraku, eh, več bo tega tudi v Libiji in s tem bodo seveda skušali vstopiti tudi v Alžirijo in verjetno ni treba, da posebej govorim o tem, kakšne posledice bi to imelo. Zato je treba sodelovati z državami v Sahelu. ISIS mladim ljudem v teh državah da 200 evrov in jih kot bojevnike novači za boje v Libiji. In to počnejo zelo uspešno kajti pogosto mladi ljudje v teh državah nimajo nobenih dohodkov in zato so pripravljeni sprejeti ta denar, ki eh, v teh državah pomeni zelo veliko. In, uh, Tako da so ti ljudje zelo, uh, v, v, zelo veliki skušnjavi, da se pridružijo ISIS-u. Tako da tukaj moramo razumeti, da je gospodarski uh, Eh, razvoj te regije zelo povezan tudi z varnostno situacijo. Eh, treba si je prizadevati za stabilizacijo regije, ne glede na to, kakšne težave tam obstajajo. Mislim, da je Tunizija pravzaprav edina država, ki ima dobre izglede razvoja. Sedaj je minilo skoraj pet let od eh, začetka arabske pomladi v Tuniziji in Tunizija je bila do sedaj edina država, kjer so se uspeli dogovoriti na miroljuben način. In to ima upraviti s tem, da v Tuniziji obstaja eh, srednji razred, določena stopna gospodarskega razvoja, prav tako je v Tuniziji razvit turizem. Eh, no, ampak ko sem bil v eh, Tuniziji, sem se naučil, da ima da turizem samo v višini sedmih odstotkov prispeva k BDP-u. Torej, Tunizija ima tudi druge gospodarske panoge. Um, pogosto so bili Tunizijci tudi um, deležni izobraževanja v Franciji, vsaj tisti višji razred in to je prispelo prispevalo k eh, razvoju Tunizije. Eh, šlo je za ljudi, ki so se združili v združenje, ehm, prizadevali so si za mir v Tuniziji, zato so dobili tudi Nobelovo nagrado. Skratka, v Tuniziji obstajajo različni, različne organizacije, ki so združene v to enoto. Sindikati, nevladne organizacije, organizacije civilne družbe. Stabilnost je torej zrasla na ramenih civilne družbe in to je treba podpreti. Dve izmed teh skupin si sedaj eh, prizadeva zahtevata oziroma se med seboj pogajata o uvedbi minimalnih plač, plačilnih razredih in tako naprej, gre za klasičen um, spopad med uh, delojemalci in delodajalci oziroma sindikati in delodajalci. Uh, No, ampak tudi to je del demokracije. Skratka, osredotočiti se moramo na Tunizijo. To je edina država, ki ima dobre izglede za razvoj, tako da moramo Tunizijo napraviti za zgled, če želimo imeti kakšno upanje, da bo Severna Afrika postala stabil, stabilna, da bo tudi tam prišlo do gospodarskega razvoja, kar je seveda tudi v našem interesu. Hvala lepa. Gospa je odmah. Merci, monsieur le Président. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je vaša analiza tunizijske situacije zelo točna in tudi dejansko odraža eh, stanje v Tuniziji. Eh, prav tako se sklada z analizami tunizijskih kolegov. Rada bi pododala samo eno podrobnost k temu, kar ste povedali. Eh, mislim, da je teža civilne družbe zdaj okrepljena tudi s sodelovanjem žensk. Pogosto, oziroma ne uporabljam pogosto tega argumenta, ampak v Tuniziji so ženske pogosto odigrale pomembno vlogo. Potem pa še nekaj o gospodarskem razvoju. Po tunizijski revoluciji se je svet odločil in sama sem bila tam uh, kot uh, zunanja ministrica, torej svet se je odločil o pomembni gospodarski pomoči za Tunizijo, predvsem za osrednji del Tunizije, uh, za razvoj uh, infrastrukture in zato, da se okrepi komercializacija in pa trgovske poti. In pet let po tej odločitvi v svetu se to še vedno ni zgodilo. Zato imam predlog eh, v okviru sodelovanja med Evropskim in Tunizijskim parlamentom, bi mogoče lahko vzpostavili neko delovno skupino ali komisijo, skupno komisijo, ki bi nam omogočila spremljati pravo izvajanje odločitev in sklepov o finančni pomoči, ki jih sprejmeta eh, Evropa in še posebej Evropska komisija. Mislim, da bi tako okrepili vlogo parlamentarcev na obeh stranih. Eh, to bi bilo zelo konkretno in bi nam tudi omogočilo, da vzpostavimo Eh, nek stik med odločitvami, ki so sprejete tukaj in pa dejanskim delom na terenu. Uh, Najprej imigracijska kriza. Eh, prebral sem danes, da bo Švedska vrnila 80 tisoč eh, nezakonitih priseljencev oziroma tisti, ki niso upravičeni do azila. Upam, da boste prenesli to sporočilo svoji kanclerki in da bo tudi Nemčija sprejela ostre ukrepe proti migrantom. Če ne boste začeli vračati ljudi, ki so nezakonito v vaši državi, potem bo še naprej prihajalo do dogodkov, kot eh, so se zgodili v Kölnu. V moji državi bo to nemogoča naloga, eh, še posebej za ljudi, kot sem jaz, eh, za ljudi, ki se ki želimo, da Britanija ostane v Evropski uniji, zdaj pred referendumom bo to težka naloga. Težko zagovarjamo politiko odprtih vrat, kot jo imate v Nemčiji, ko je vaša kanclerka povabila na tisoče ljudi in to se je izkazalo za katastrofo. To zdaj daje razloge Jukipu eh, in drugim, ki želijo izhoda iz EU argument. Uh, da eh, bi odhod Velike Britanije iz eh, Evropske unije bil pozitiven, ampak eh, to bi bila pravzaprav katastrofa. Migracijska kriza pravzaprav ni povezana z našim odnosom do Brusla. Kar pa se tiče ISIS-a, mislim, da zdaj končno izgubljajo teren eh, zaradi napadov američanov in pa evropskih zaveznikov, tudi s podporo rusov. Rusi predvsem bombardirajo uh, sile, ki so proti Asadu. Mislim pa, da imamo zdaj velik problem eh, v Severni Afriki, še posebej v Libiji in Tuniziji. In eh, mogoče ISIS načrtuje tudi, da bi se regrupiral v Libiji in Tuniziji. Mogoče je to njihov načrt B. In obstajajo tudi govorice eh, v britanskem tisku, da američani načrtujejo tudi poseg v eh, Libiji in Tuniziji, zato da bi preprečili to, kar se je zgodilo v Siriji in Iraku. Eh, ISIS naj bi tudi znižal plačila za svoje vojake in to je vplivalo tudi na kurde, ki se borijo v severnem Iraku. Včeraj sem dobil od kurske regionalne vlade eh, obvestilo, da obstaja proračunska kriza eh, pri njih in da potrebujejo pomoč od Evropske unije in Amerike, zato da zapolnijo to vrzel. Kajti eh, sicer bo prišlo do problema v osebju pri vojakih to povzroča potem tudi veliko nevarnost, eh, kaj ti ISIS bi eh, zaradi šibkosti tistih, ki se borijo proti njim, lahko spet zauzel določena območja. Gospod Nart, ki je zapustil dvorano, je o tem tudi govoril z mano. Naslednji teden v Štrasburu bova organizirala sestanek poročevalcev oziroma pr prijateljev Kurdistana. Eh, videli bomo, kaj lahko na bilateralni ravni eh, še naredimo za to, da pomagamo kurdskim silam. Eh, če kurdski vojaki ne bodo dobili zadostnih plačil, potem bo padla njihova morala in bodo tudi se teže borili proti ISIS-u. Hvala. Mislil sem, da razpravljamo o Tuniziji, ampak očitno ne. Nekaj uh, strogega, bom rekel, v zvezi z neko točko. Eh, Združeno kraljestvo ne sodeluje v azilni in priseljenski politiki, pa potem drugim očita eh, češ, da je sedaj to razlog za to, da bi Velika Britanija zapustila Evropo. To, eh, te logike res ne razumem. Veliko Britanijo bi, va, bi povabili naj sodeluje v takšni politiki, ne pa da sedaj ocenjuje Evropsko unijo eh, v zvezi z nečem, pri čemer spoh ne sodeluje. so Evropski uniji 20 let odrekali razvoj ustreznih orodij. Čeprav je vse bilo izpogajano v, eh, pri eh, Amsterdamski pogodbi, ampak eh, Združeno kraljestvo se je temu odpovedalo, niso želeli sodelovati. Podobno se je zgodilo v Nici tudi zaradi vlade. Uh, uh, takratne vlade v Veliki Britaniji. Tukaj ne gre za odgovornost Evropske unije. Evropska komisija je pred 12 leti predlagala, da bi države Zahodnega Balkana uvrstili na seznam varnih držav, tako da bi lažje poslali eh, državljane teh držav nazaj v eh, izvorne države. Ampak spet uh, določene države tega niso sprejele in lahko bi še naprej govoril. Sam sem sodeloval v. Um, um, pri ustavnem odboru in sem takrat predlagal, da bi organizirali skupno skupni nadzor nad kopenskimi in pomorskimi mejami. Kaj ti ne moremo vsega prepustiti menjim državam, ki preprosto se ne morejo soočiti s tem bremenom, z Grčijo in Malto in tako naprej. Vsi smo se zanašali na to, da bomo. Um, da bomo učinkovito varovali svoje meje. Nemci smo recimo eh, zaradi tega prihranili veliko denarja, ker smo prosto odpravili vas nadzor, nadzor nad mejami, samo na letališči ga še imamo. Ampak zdaj smo ugotovili, da nekatere države tega ne zmorejo, recimo Grčija. In ta uh, trditev, da je naša zvezdna kanclerka uh, povabila na 100 tisoče ljudi v Nemčijo, uh, to je preprosto napačna navedba in uh, to samo ustvarja nezaupanje. Bilo je, bil je petek zvečer na Mačarskem, pet tisoč eh, žensk in otrok je v, eh, čakalo v držju in blatu in takrat je nemška kanclerka v telefonskem pogovoru rekla, da je treba dati tem ljudem um, namestitev. To je bilo povabilo za teh 5000 ljudi, ne pa 100 tisočim. In to, da sedaj vsi ponavljate to izjavo, samo krepi uh, migracijski tok. Dobro je, da imamo vodje vlad in držav, ki imajo. Uh, kanček človešnosti v sebi, ne želijo, da bi ženske in otroci sedeli v blatu. In naj vas spomnim tudi, da imamo konvencijo iz Ženeve in pa tudi evropska pravila, ki jih pač moramo pri tem spoštovati. Nekdo, ki je upravičen do azila ali ki je begunec pred vojno, ki mu je ogroženo življenje zaradi svojih verskih ali kakršnih koli pripričam, pač mora biti sprejet. ampak to seveda pomeni, da moramo vrniti tudi tiste, ki do uh, bivanja pri nas niso upravičeni. In zato je treba se za to boriti tudi na naših sunanjih mejah. Recimo, pogledati bomo morali, kaj bo sedaj za Grčijo. Če Grčija ne bo ustrezno opravila svoje naloge, no včeraj smo že dobili uh, prvi predokus tega, potem se bo lahko zgodilo, da bomo morali šengensko mejo postaviti v državi, ki spohni članica Evropske unije, namreč v Makedoniji. Kajti, ko bodo države začele pošiljati begunce nazaj, torej eh, sedaj jih že pošilja eh, nazaj Švedska, Nemčija, Avstrija, Danska, potem jih bo uh, začela vračati še Slovenija in potem bo se vs problem skrčil na eh, države na Zahodnem Balkanu, ki spoh niso članice Evropske unije in to bo eh, pravi smodnik za eksplozijo. In jaz sem vesel, da imam kanclerko, ki ne razmišljamo nič o posledicah za celotno Evropsko unijo, ampak uh, Dansko imamo za to možnost samo še nekaj naslednjih tednov ali mesecev. Um, gre za to, da moramo končno ukrepati od zadnjega vrha v državah v Balkanu. Je končno treba začeti um, um, izvajati ukrepe. Če ljudje neupravičeno pridejo v Evropsko unijo, recimo iz Maroka in Alžirijo, priletijo v Istanbul, se potem eh, pomešajo med eh, begunce iz Sirije. Eh, tako pač je. Zato moramo sodelovati s Turčijo in pa v Grčiji se moramo sredotočiti na to, da bodo meje zaščitene. Zato gre. Prosim, da konkretno razmislite o tem, kaj to za vse skupaj pomeni. ne more biti tako, eh, da bomo sedaj pustili vse tako, kot je, potem bomo pa junija spet gledali, kako mrtvi otroci ležijo na obalah. Eh, če ljudje bežijo pred eh, vojnimi razmerami, recimo iz Eritreje, če ob tem morajo neznosno trpeti, potem ehm, se odločijo za pot preko Mediterana, potem bomo seveda morali eh, se s Frontexom osredotočiti na to, da bomo reševali um, življenja ljudi na morju. Življe, um, človeška življenja so pomembnejša kot vse drugo in zato je tako pomembna tudi ta razprava o Tuniziji. Uh, no, vaša država bo sedaj uh, sprejela uh, 20 tisoč eh, ljudi, eh, ki bodo dobro izobraženi strokovnjaki, ki si jih boste osebno izbrali iz eh, begunskih taborišč, ja, to, s tem boste pa res neznansko pomagali. Ehm, potem tudi ehm, v Libiji je treba zaščititi meje. O tem se pogovarjamo z gospod Magarini in drugimi um, potrebujemo mandat libijske vlade, ki trenutno ne obstaja, uh, ki bo lahko e, stabilizirala Libijo in se bojevala proti, uh, proti um, tihotapcem, ki tam obstajajo. Mi trenutno lahko v naših teritorijalnih uh, vodah samo rešujemo ljudi, ne moremo jih pošiljati nazaj. Uh, Eh, tako da prosim, da uh, ne skrčite uh, celotne razprave na to, da je ta Angela Merkel na 100 tisoče beguncev. Uh, povabila k nam. To je nekakšna, eh, nekakšen izgovor, neka nesmiselna argumentacija, zato da nihče nič ne ukrepa. Vsi sedaj za to krivijo to nemško kancler, ko češ, da je vse povabila k nam, ampak ni vse skupaj tako enostavno, če gre za človeška življenja. Oui, euh, merci Président pour euh, cette euh, belle intervention. Euh Hvala lepa, gospod predsedujoči, za ta dobri prispevek. Dejansko sem tudi jaz bil del te delegacije. Obiskali smo Tunizijo 6. in 7. januarja, kot je povedal predsedujoči. Hvala. Um, gre za globalno problematiko. No, med različnimi sestanki eh, smo slišali, da je Tunizija v prvi liniji, eh, na prvi fronti, torej blizu Libije. Eh, zelo blizu je tudi problematiki bližnjega in srednjega vzhoda. In če ne bo podpore z naše strani, bomo mi tudi prve žrtve teh težav naprimer, če pride do hudih težav eh, v tunizijski državi ali pa do padca vlade. Naša delegacija je prišla ob pravem času. Nikoli še nismo imeli toliko skupnih izzivov med EU in Tunizijo in zato je ključnega pomena pomagati tej državi. Ta država je v prvi liniji, na prvi fronti, kar se tiče teroristične grožne, pa tudi različnih gospodarskih težav. Nikoli v zgodovini še ni bilo tako. Srečali smo se s predsednikom Tunizije, eh, z gospodom Esepsijem, srečali smo se tudi z gospodom Esidom, premijejem, potem eh, s predstavnikom oziroma predsednikom nacionalne skupščine, z ministrom za eh, razvoj in mednarodno sodelovanje gospod Brahimom, potem z ministrom za obrambo in tudi s člani odbora za zunanje zadeve v tunizijskem parlamentu. Vsi se strinjajo, obstaja nujnost in potreba po ukrepljenem partnerstvu z Evropsko unijo. Gospodarske težave imajo prav tako 25 odstotkov turističnega eh, obiska je bilo izgubljenega v zadnjem letu, torej za 25 odstotkov manj turistov, turizem pa predstavlja 7 odstotkov eh, BDP-ja Tunizije in to je zelo zaskrbljujoč podatek. Prejšnji teden smo tudi sprejeli odločitev oziroma mislim, da je bilo to ta teden, ko je bila sprejeta pomembna odločitev v Evropskem parlamentu in sicer smo za tunizijsko olje eh, ukinili carinske zahteve. Vendar tudi to ni bilo lahko. Kot je že povedal predsednik, je določeno število parlamentarcev tukaj v Evropskem parlamentu bilo proti uh, Eh, tej politiki solidarnosti. In zato je to stališče evropskih poslancev, določenih evropskih poslancev, zelo slabo, ne samo za Tunizijo, ampak tudi za nas. In zato je treba pozdraviti, da je bila končno potem sprejeta ta odločitev strani večine v Evropskem parlamentu ko gre za izuzetje eh, obveznosti, carinskih obveznosti za olivno olje. Poleg tega eh, se daješ vse čas širi po eh, tunizijskem jugu, prav tako v Libiji. Parlament iz Tubruja je zavrnil vlado narodne enotnosti volili so proti in to spet vodi v zaskrbljujočo situacijo. 500 km skupne meje med Libijo in Tunizijo je zelo porozne. In več kot milijon libijskih beguncev je prišlo v Tunizijo, kar je zelo destabiliziralo tunizijsko gospodarstvo. Eh, ves čas tudi ljudje prehajajo prek te meje in eh, določeni med njimi se tudi pridružujejo terorističnim skupinam, kot je Daesh. No pa še tretja stvar, na katero tudi moramo pozoriti, to je napeta politična situacija, še posebej eh, znotraj večinske stranke, ki je zmagala na volitvah. Mm, ta ločnica je taka, da bi stranka lahko razpadla na dva dela. In če pride do take politične krize, se bo to zgodilo v zelo težavnem trenutku, ko smo priča tudi socialni krizi. Tudi zaupanja ni več med eh, izvršno vejo oblasti, med politiki na eni strani in pa tunizici, ki se jim zmanjšuje kupna moč. tudi eh, borijo se eh, za svoje svoboščine, ki so pogosto zatrte. Torej, priča smo v situaciji, eh, ki je povezana s terorizmom, eh, grožna je velika, potem gospodarska situacija je slaba, imajo tudi eh, socialno in politično krizo. Socialna kriza se vse čas poglablja. Eh, In zato imamo dožnost, da okrepimo naše politično partnerstvo, pa tudi gospodarsko partnerstvo s Tunizijo. Torej, da to storimo mi kot Evropska unija. Hvala. Uh, much, Hvala lepa, gospod Parnjo. Naslednji je gospod Castaldo. Izvolite. Grazie, presidente. È un piacere vederla. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Tudi sam sem bil v Tuniziji in strinjali smo se, da je situacija tam res težka. Napoleon je rekel, da je mogoče obvladati države in države, časa pa ne. Čas je tisto, česar nam primankuje. Posledice bodo vidne v Magrebu in tudi na Bližnjem vzhodu. Mislim, da bo rezultat še večji, kot smo domnevali do sedaj. Potrebujemo prizadevanja za stabilizacijo ljudi moramo dobiti na svojo stran, ljudem tam moramo ponuditi možnosti preživetja. Tam je deset, sto tisoč ljudi, ki so brez dela in brez perspektive. To se je v zadnjih dneh pokazalo zaradi demonstracij. Srečali smo se tudi z premijejem, s gospodom Parnjojem, sva bila tam in tudi z nekaterimi drugimi poslanci. prihaja do radikalizacije, ampak obstaja tudi nevarnost, da bodo ljudje razočarani zaradi rezultatov revolucije. Ljudje, ki so sodelovali v revoluciji, menijo, da demokratičnim vladam pač ni uspelo najti pravih odgovorov. Težko je pričakovanja revolucije uskladiti z pristopom demokracije, ki je še v plenicah. Ponudimo jim lahko veliko strokovnega znanja in to moramo storiti, vendar tunizijski parlament mora začeti delovati tako, kot je treba. Tudi institucije še ne delujejo, institucije niso sposobne ustrezno porabiti sredstev, ki jim jih damo na voljo. Zato moramo mi podati spodbudo za reforme uprave. Prav tako jim je treba povedati in pokazati, kako se krepijo parlamentarne strukture, kako se oblikujejo stranke in te stranke bi lahko potem izpolnile naloge, ki jih imajo pred seboj. Najprej pa jim moramo zagotoviti perspektivo, poskusili pa bomo še doseči napredek še posebej v zvezi s tem poročilom na lastno pobudo. Pričakujem, da bomo s poročevalci v senci dobro sodelovali. Zdaj pa naša podpora. Podporo moramo ponuditi, ne moramo več čakati dve ali tri leta, dokler sredstva bodo pač na voljo. Okrepiti moramo gospodarstvo, okrepiti moramo njihovo konkurenčnost. To velja tudi za dostop do trga, to velja tudi za prostotrgovinski sporazum. Tudi javnost moramo dobiti na svojo stran. Civilna družba je sprožila to revolucijo, zato moramo jasno povedati, da tunizijsko gospodarstvo še ne more konkurirati z našim in zato se izgubi tudi veliko delovnih mest. Ne smemo izključevati razvoja na tem področju. Razviti moramo trgovinski prostor, poskrbeti moramo za politično sodelovanje, seveda pa je treba poskrbeti tudi za kulturni razvoj. Kajti, Tunizija je za nas strateški partner. Vrnitev k novemu diktatorju, kot je bil Ben Ali, ni ustrezna možnost. To bi lahko vodilo v dodatne težave. To bi lahko vodilo v novo destabilizacijo in tudi do razvoja terorizma. Nekdo je prej dejal, da 4 do 5 tisoč tujih borcev prihaja iz Tunizije. Ti se potem pridružujejo Daešu ali drugim organizacijam in to je povezano s tem, da ljudje pač niso ustrezno izobraženi. In to so tisti, ki jih novači Daeš. potrebujemo pa izobražene ljudi, zato da bomo lahko oblikovali ustrezno administracijo. Poskrbeti moramo tudi, da bo država lahko sredstva, ki jim jih damo na voljo, ustrezno izkoristila. Potrebujemo sklad za ponovno izgradnjo, ki pa bo ustrezno upravljen. Lahko bi ga upravljali po načelu postopnega sprožanja finančnih sredstev. Vse skupaj bo torej zelo zahtevno. Če nam tukaj ne bo uspelo, potem bomo v velikih težavah, spet bodo ljudje menili, da islama in demokracije ni mogoče povezati. Lepo prosim, da prispevate k temu. To mora biti pomemben politični instrument. Ne gre samo za trgovinsko politiko. Prav tako moramo zadeve razširiti, kajti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 No, kolega Tenok je omenil Švedsko, jaz prihajam iz eh, Švedske in bi rada to pokomentirala. Švedska je bila zelo radodarna, ko gre za begunce. Eh, zdaj pa se ta politika zaostruje in sicer eh, gre za to, ker ni veliko držav bilo pripravljenih pomagati v tej težki situaciji z begunci, humanitarna situacija je zelo zapletena eh, tudi v naših eh, sosedskih državah, torej v državah na drugi strani sredozemlja. Mi smo rekli, da eh, begunci lahko prihajajo k nam, k nam dokler bo to mogoče. 80 tisoč ljudi pa je pri nas. Uh, takih, ki eh, jim prošna, eh, katerih prošna za azil ni bila sprejeta. In zato zdaj želimo te ljudi vrniti v njihove države. Mogoče eh, bo ta številka še spremenjena. Gre pa za približno 43 odstotkov vseh priseljencev pri nas. No, pa še nekaj v zvezi z dogodki v Kölnu. Sama sem feministka in eh, to zelo obsojam. Zelo pomembno bi bilo, če bi ta vprašanja obravnavali že prej in na veliko bolj poglobljen način. Gre za dejanja, ki jih lahko tudi narobe uh, razumemo in ki jih lahko nekateri uporabijo tudi za ksenofobne namene. Vendar pa eh, se s temi vprašanji ne sme ukvarjati samo feministične organizacije, ampak eh, bi morala biti obravnavana širše. Eh, treba je pogledati, kaj se dogaja po Evropi in analizirati te dogodke. Želim pa se zahvaliti tudi predsedniku Broku za zelo dober splošni opis dogodkov. in pa trenutne realnosti, ki smo ji priča. Pa še nekaj o Angeli Merkel. Ona je dokazala, da je med državami zelo malo politične volje za rešitev tega vprašanja. Potrebujemo skupno solidarno dejavnost, ko se soočamo s to krizo. In to, kar smo ugotovili v drugih državah, eh, nas zelo skrbi. Angela Merkel nam je pokazala, v katero smer bi morali iti pri svoji politiki. Potrebujemo solidarnost in pa pripravljenost pomagati ljudem, ki so v krizi in v težki situaciji. Zato uh, se strinjam z gospod Merkel. Uh, ona tudi dokazuje, da nismo sami pri obravnavanju tega vprašanja. Hvala. Samo odzvati sem se želel na vaš komentar o stališču Združenega kraljestva in da ne razumete, zakaj je to, kar se dogaja na kontinentu, problem za nas, kar zadeva skupno politiko priseljevanja in azila. Res je, nismo v tem in nismo v Schengnu, ampak euroskeptiki, ki želijo, da bi Britanija zapustila Evropsko unijo, pravijo, da je politika nemške vlade takšna. Moje kolegi v naši skupini imajo drugačno mnenje o vaši uradni politiki, ampak ne bomo šli v to razpravo. Kakorkoli že, tisti, ki želijo, da bi Britanija zapustila EU, pravijo, da vaša vlada in druge vlade na kontinentu nameravajo dati potne liste tem beguncem v naslednjem letu ali dveh in če bodo dobili nacionalnost EU, bodo lahko prišli v Združeno kraljestvo in potem se ljudje boli, bojijo, da bodo prišli v Veliko Britanijo. Ne gre torej samo za Nemčijo, gre tudi za to, da je v igri tudi prost pretok ljudi. Če dva milijona ljudi pride v Nemčijo v prihodnjem letu in če bodo vsi ti ljudje v petih letih dobili potne liste, potem bodo ti prišli v Veliko Britanijo. To je argument, ki je sicer lažen, ampak to trdijo gospod Faraž in ostali. Lepo prosim, oni so prosili, da bi prišli v Nemčijo, Avstrijo in na Švedsko. Sami lahko razmislite o tem, zakaj niso želeli iti v Veliko Britanijo. Morda lahko razmislite o tem drugič. Nemčija ne daje potnih listov drugim nacionalnostim. V preteklosti so nas obtožili, da ne radi dajemo nemško državljanstvo. In to je umeten argument, da Nemčija zdaj pomen angliškega jezika izkorišča zato, da bodo ljudje šli v Veliko Britanijo. Mislim, tako ne gre. To ni ne tradicija, to ni ne naš namen. V Nemčiji vašo stranko oziro EKR obravnavamo kot skrajno desnico. To je stranka, ki je v vaši skupini. V Nemčiji ti ljudje dajo rasistične govore, ki so blizu antisemitizmu. In če vi dobivate informacije od takih ljudi v svoji skupini, potem veliko sreče, če na tem temeljite svojo sodbo. Hvala. Zdaj pa moramo končati. zdaj bomo počakali na javno predstavitev ali imamo še kakšno točko. Kdaj se začne javna predstavitev? A zdaj? Dobro, povabite ljudi, da se nam pridružijo.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 gospe in gospodje, sedite prosim. Veselim se, da imamo danes to predstavitev. Razmišljal sem o tem, kdaj sem prvič slišal, za državljansko vojno v Kolumbiji. Osem let sem bil star. V Švici leta 1954 je igrala kolumbijska ekipa. Takrat je že bilo poročeno o tem, kako težke so razmere v Kolumbiji zaradi državljanske vojne tam. To je že več kot 60 let. Tako dolgo že imamo državljansko vojno v državi, ko pa dobro vemo, da so državljanske vojne pogosto hujše od eh, drugih vojn, zato ker gre za boj brata proti bratu, tako rekoč. Zelo sem vesel, da imamo danes pogovor, da bomo govorili o tem. Veliko je že bilo poskusov, pogajanj in njih bilo toliko, ki bi dejansko imeli možnost, da pridejo do uspešnega zaključka. Vesel sem, da lahko sodelujemo pri tem, da pomagamo doseči dober rezultat in zato bi morali to temo obravnavati tako, da bomo spodbujali mir. Gospod Haramijo in gospod Marquez se nam bosta pridružila danes in lepo bi bilo, če bi poskušali spodbujati medsebojno zaupanje, da bi prišli do pozitivnega rezultata. Hvala obema gospodoma, da sta nam na voljo. Za vas je to zelo zgodaj, kolikor sem slišal, zgodaj ste morali ostati, da lahko sodelujete pri tem pogovoru. Zato se vam še lepše zahvaljujem, da ste se potrudili za nas, da nam poročate svoje strani. Najprej dobi gospod Haramijo besedo. Prosim pa vas. Da prisluhnemo sopredsedniku Eurolata. Izvolite, za kratek pozdrav. Elmar. Najlepša hvala, Elmar. Mm, hvala tudi vsem prisotnim. Najprej naj se ti, dragi Elmar Brok, zahvalim v imenu skupine Eurolat za organizacijo tega dogodka. Mislim, da je zelo primerno, da smo ga organizirali, je tudi zelo pametno, je, da Evropski parlament spremlja te pomembne dogodke v Kolumbiji in pa v celotni Latinski Ameriki. Ne smemo pozabiti, da smo zelo verjetno na koncu tragične uh, zgodbe o nasilju v številnih državah Latinske Amerike. Uh, s končanjem nasilja v Kolumbiji se bo verjetno končalo nasilje tudi v drugih državah, um, torej nasilje, ki je potekalo v številnih državah Latinske Amerike. Mislim, da uh, se bo z mirom Kolumbiji demokracija zakorenila v vseh državah Latinske Amerike. Začele se bodo geopolitične spremembe zelo velikih razsežnosti. Evropa ne sme biti oddaljena od eh, teh pomembnih dogodkov. Kolumbija je nam zelo ljuba država in verjetno to, kar se zdaj tam dogaja, predstavlja tudi eh, začetek eh, novega obdobja za Kolumbijo in druge države. In zato želim spomniti, da je Evropski parlament prejšnji teden sprejel resolucijo za podporo tega mirovnega procesa. Vsebina je zelo simbolična in zelo pomembna. In to ima velik pomen tudi za Evropski parlament. E, ta resolucija je bila sprejeta s soglasjem, kar ni zelo pogosto v Evropskem parlamentu. In e, parlament je prejšnji teden e, pripravil ravno tako soglasno resolucijo. Zato sem zelo vesel in Tudi tebi, Elmar, se zahvaljujem za to. Hvala za to, da lahko govorimo z neposrednimi udeleženci tega pomembnega in pogumnega mirovnega procesa, ki je tako pomemben za nas vse. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Howitt. Tudi gospod Howitt je imel pomembno logo pri pripravi te konference. Hvala lepa teden potem, ko je Evropski parlament demonstriral, kako je povedal gospod Harike oziroma je pokazal, kako podpira kolumbijski mirovni proces, imamo zdaj to javno predstavitev, ki jo podpirajo vse skupine. Namen je, da bi pokazali, kako podpiramo in spodbujemo obe strani, Kolumbice in drugo stran, zato da bi našli pot do miru prvič bo sedaj, da bodo pogajalci govorili z evropsko javnostjo, zahvaljujemo se jim že vnaprej, da so pripravljeni to storiti. Lani sem sam bil prisoten na mirovnih pogovorih na povabilo obeh strani v Havani. Justice for Columbia, nevladna organizacija, je organizirala to sejo. Prepričan sem bil, da bi lahko našli pot do miru v tej najdaljši državljanski vojni na svetu, zato da bodo Kolumbici imeli končno mir in da bomo lahko zagotovili končen dogovor. Danes nadaljujemo prizadevanja in upamo, da bomo lahko dobro sodelovali. Gospa Mogherini, je obljubila svojo podporo in tudi gospod Gilmar, njen pomočnik je tukaj. Vsi evropski poslanci so sodelovali v konstruktivni razpravi in upam, da bomo pripravili drugačno prihodnost za Kolumbijo in da bomo preprečili smrti. Hvala. Hvala. Zdaj pa vabim gospoda Haramija, da spregovori. On je visoki komisar Kolumbije za mir in je tudi predstavnik vlade. Hvala vam, da ste pripravljeni razložiti stališče svoje vlade. Izvolite. Pili ste pa kavo, sem videl. Sem kar malce ljubosumen, kajte kolumbijska kava je prav gotovo boljša od te naše tukaj v Evropskem parlamentu. Izvolite es, eh, eh, es, es, eh, gracias, pero no, no me tenga tanta envidia porque no me tenga. Hvala, ne zavidajte mi te kave, kajti moral sem stati ob štirih zjutraj za ta pogovor. Sem pa zelo hvaležen za vabilo in kot je rekel španski poslanec, se zahvaljujem tudi za resolucijo, ki je prejela tolikšno podporo prejšnji teden v Evropskem parlamentu. Rad bi povedal, kakšna je situacija eh, tega mirovnega procesa. In sicer bi to prikazal z dvema dogodkoma. Varnostni svet Združenih narodov je sprejel resolucijo, s katerim je bila ustvarjena posebna eh, misija za ugotavljanje dejstev v Kolumbiji. Ta resolucija je bila sprejeta pred samo štirimi dnevi, v ponedeljek ta teden, in na zelo neobičajen način soglasno je bila sprejeta. Vse države so se strinjale in svet se je 14krat eh, sestav v zvezi s to resolucijo. Ta resolucija je bila sprejeta tudi zato, da se odzove na prošno vlade in Farka in bila je pripravljena zelo hitro v šestih dneh. To vse kaže na resnost našega mirovnega procesa. pa tudi nujnost, da v tem uh, svetu uh, končno dobimo uh, dobro novico, da se bo ta uh, vojna končala. No, zame je pomembno dejstvo uh, tudi sporazum o žrtvah. Uh, decembra smo s Farkom sprejeli ta sporazum in sicer 15. decembra. Uh, 3000 eh, žrtev eh, je bilo vključenih, 60 jih je spregovorilo v tem pogajalskem procesu eh, v Havani. In tukaj smo vzpostavili integriran sistem za resnico in za neponavljanje teh dogodkov ter za um, reparacije za žrtve. Nikoli še ni bilo to doseženo in sploh ne. Eh, na pogajanjih med neko vlado in pa gverilijo. Gre za sistem, s katerim se želimo soočiti eh, z dediščino, ki jo je pustilo 50 let spopadov. Eh, želimo vzpostaviti odgovornost, želimo pomagati žrtvam in mm, torej zagotoviti tudi reparacije za žrtve na najboljši možen način predvsem pa želimo izpolniti glavni cilj, da ne pride do ponovitve eh, tega nasilja in da eh, ne pride do ponavljanja nasilja nad žrtvami. Sistem to želi doseči s kombinacijo sodnih mehanizmov in zato smo spostavili tudi novo sodno prakso in tudi novo posebno sodišče za uh, zaključek tega konfliktov. E, torej kombiniramo pravosodna in nepravosodna sredstva. Imamo tudi komisijo za eh, resnico in pa posebno enoto za iskanje izginulih oseb eh, tekom tega konflikta. Poleg tega želimo vzpostaviti nove mehanizme za eh, reparacije za žrtve. Poleg tistih že dovolj ambicioznih, ki jih je vzpostavila vlada. Pri vsem tem sledimo mednarodnim merilom spoštujemo mednarodne obveznosti in se držimo tudi najbolj relevantnih dokumentov, naprimer eh, poročilo generalnega sekretarja Združenih narodov iz leta 2004 v zvezi s tem. Imamo tudi posebnega poročevalca Združenih narodov, ki je pripravil poročilo o tranzicijski, eh, tranzicijskem reševanju. Eh, tega konflikta. Dobro uh, bi bilo, da vsaka stran sprejme odgovornost za to, kar se je dogajalo tekom konflikta. Uh, dobro je, da imamo mm, to novo komisijo za resnico in da začenjamo z reparacijami. In mislim, da nikoli še ni prišlo do. Eh, tovrstnih dogodkov. To so vse primeri, ki kažejo na zrelost tega postopka. Mislim, da gre za rezultat eh, v prvi vrsti vodilne vloge, ki jo ima predsednik Santos. Eh, leta 2010 je sprejel zgodovinsko odločitev, da želi državo spraviti na pot miru in da želi končati ta konflikt. Prav tako Eh, vodja Farka in njegova ekipa eh, želijo končati konflikt. V Havani smo eh, začeli potem ta mirovni proces. Šest mesecev smo imeli zaupna pogajanja leta 2012. Sprejeli smo splošni sporazum za končanje konflikta, ki je bil podpisan avgusta 2012 v Havani. To je neke vrste akcijski načrt ki smo ga razvijali vsa ta leta. Tako na strani vlade kot Farka smo uh, zelo trdo delali uh, na tem področju in sicer vse skupaj rezultat uh, vizije, skupne vizije, ki jo imamo o končanju kolumbijskega konflikta. Uh, Zato, da bomo prišli do konca konflikta, mora priti tudi do razorožitve in pa vključitve, rodostojne vključitve Farka v civilno družbo. Ta razorožitev in pa vključevanje eh, sta tudi pogoj za mir. Brez tega ne bo prišlo do konca konflikta in do miru. Torej, brez tega bi pogajanja bila neuspešna. in na ta način bomo tudi konsolidirali konec konflikta in mir. Treba je eh, se začeti ukvarjati z faktori, eh, zaradi katerih je sploh prišlo do konflikta in nasilja v Kolumbiji in to z različnimi ukrepi. Eh, številne verjetno poznate. Imamo sporazum o kmetijskem razvoju, potem imamo sporazum o sodelovanju na področju politike. Eh, treba je razširiti eh, prostor za civilno družbo, eh, tudi za vključevanje predstavnikov Farka. Potem lotili smo se teme drog, zato da bi izkorenili ta tako hud problem nezakonitega gospodarstva in trgovine z drogami. Potem imamo tudi sporazum o žrtvah. To so že štirje sporazumi od šestih točk, ki so vključene v splošni sporozum. Kaj pa še manjka? Manjkajo še postopki za eh, sam zaključek konflikta. Eh, tukaj gre za strukturo neke klasične pogodbe. Eh, predstavniki Farka morajo odložiti orožje na vrdostojen način, da jim bodo Kolumbici verjeli. Po drugi strani pa tudi vlada, mi predstavniki vlade moramo eh, dati vsa var, varnostna jamstva za izvedbo te tranzicije. Treba je olajšati politično tranzicijo eh, Farka za prehod v neko novo stranko in pa eh, vključitev v gospodarsko in civilno življenje njihovih eh, borcev. Glavna naloga je vzpostavitev miru na ozemljih, ki jih zauzemajo Farkove sile. Vse skupaj se je začelo s podpisom splošnega sporazuma v Havani, ampak eh, glavno nalogo moramo upraviti v kolumbijskih regijah. Eh, moramo se osredotočiti eh, na samo ozemlje, eh, moramo poskrbeti za vključitev različnih skupnosti in družbe v te programe in v izgradno miru gre za teritorijalni mir, tako smo ga eh, mi poimenovali. No, za zaključek eh, pa naj povem še naslednje. Kaj lahko naredi mednarodna skupnost po našem mnenju? Eh, še posebej pa, kaj lahko naredi Evropska unija, ki nas je vse čas spremljala pri tem procesu? Mislim, da tukaj lahko izpostavimo dve veliki temi. Vsa podpora za izpolnjevanje sporazumov bo dobrodošla. Eh, gre za izpolnjevanje zelo točne, natančne agende, imamo ambiciozne sporazume, kot sem rekel, za kmetijski razvoj, za eh, preprečitev nezakonite prodaje drog, za vključevanje predstavnikov Farka v civilno družbo in politično življenje. Eh, pozdravil bi rad gospoda Gilmora, ki je tudi z vami danes. Zelo pomembno bi bilo, da bi bilo evropsko sodelovanje tudi čim bolj koordinirano, eh, koordinirano z kolumbijskimi institucijami, zato da bi se te institucije eh, okrepile, eh, da bi država postala trdnejša in da bi tudi mednarodne agencije bolj intenzivno lahko delale na terenu. In brez tega ne bo trajnih rezultatov. Po drugi strani pa eh, bi bilo pomembno, da nas spremljate še naprej in da zagotovite tudi določena jamstva. Gre za mednarodno eh, spremljanje pri izvajanju številnih teh sporazumov. In kot smo videli v Varnostnem svetu in pa v resoluciji Evropskega parlamenta, eh, je pomembno tudi, da nas spremljate na politični ravni. Mislim, da bi bila to odlična novica za uh, cel svet, še posebej pa za Kolumbijo v tem letu, če bi prišlo do končanja tega konflikta. To bi bila najboljša novica, predvsem za številne generacije Kolumbijcev, če bi končali ta konflikt, ki traja že 50 let. Najlepša hvala. Thank you. Herzlichen Dank äh, für Ihre Darstellung. Hvala lepa za vašo predstavitev. Na koncu ste rekli, naj bi vas Evropski parlament podprl. O tem moramo govoriti, kako bomo to dosegli. Sodelujemo z ukrajinskim parlamentom, z maroškim, tunizijskim parlamentom, tudi v Tuniziji. In Prav gotovo si lahko predstavljam, da bomo v parlamentu našli večino za to, da zagotovimo sodelovanje tako med parlamentoma kot med različnimi posamezniki, zato da bi lahko pomagali pri stabilizaciji. Hvala lepa za ta predlog. O podrobnosti bomo govorili kasneje, torej kaj lahko storimo in kako naj bi se to zgodilo, zato da bomo mi prispevali k stabilnosti. da bomo imeli kratko razpravo z vami, gospod Haramijo. Pet vprašanj imamo, kratki moramo biti, zato lepo prosim, da ne govorite preveč dolgo. Lepo prosim, da ne govorite več kot minuto in pol. Gospod Luis de Grandes. Hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod Haramidjo. Eh, za naš parlament je velika čast, eh, da smo vam lahko prisluhnili. Kot je rekel eh, sopredsednik Eurolata, gospod Hauregi je parlament večkrat že izrazil podporo temu mirovnemu procesu. Izglasovali smo soglasno resolucijo, kar se ne zgodi pogosto. To pomeni, da obstaja politična volja eh, in da smo vsi pripravljeni eh, preseči eh, razlike in pa podrobnosti, ki nas ločujejo. Zagotovili smo politično podporo, ki se nam zdi ključnega pomena za mirovni proces in to na način, kot ste sami predlagali. Želim pa izkoristiti to priložnost, oziroma sem jo že izkoristil, da sem vam lahko prisluhnil. To je uh, Eh, zelo posebna eh, priložnost in namesto, da tukaj izpostavljamo razlike, bi se osredotočil na nekaj podrobnosti. Eh, ambasador Kolumbije pri EU se tudi zelo zauzema za to. Sam sem predsednik Anske skupnosti oziroma delegacije za Ansko skupnost in 50, proces, 50 odstotkov mirovnih procesov se je slabo končalo. To je naša ugotovitev. Zato, ker ljudstvom nismo predstavili koristi eh, teh procesov. Zdaj pa je politična podpora zelo jasna, mora biti jasna še naprej. In enako kot je povedal Varnostni svet, eh, je treba ta proces še ukrepiti. Ta parlament ne dvomi, da bo temu res tako. Eh, imam pa nek dvom težave eh, te sodne prakse eh, me zanimajo. Imamo novo sodišče in tukaj obstaja še en element, da ne bo nekaznovanosti. Mislim, da celotno kolumbijsko ljudstvo to zahteva. Treba je zahtevati ne samo pravičnost, ampak tudi enakost. In zato se nam zdi izjemno zanimivo, da se zagotovi in ugotovi odgovornost in pa tudi krivdo. Kako boste ugotavljali te različne stopne odgovornosti? Eh, to je pomembno tudi za politično sodelovanje predstavnikov Farka. Mislim, da je vse skupaj eh, jasno povezano. Dobro je, da ste prišli do dogovorov. Eh, treba je zagotoviti tudi prevzem odgovornosti. Še ena stvar pa je naslednja. Tisti, ki so se prej borili z orožjem, Eh, bodo zdaj prišli v politično življenje in se bodo borili z besedami. Kako bo to izvedeno? Mm, mislim, da so tukaj pomembne tudi podrobnosti. Hvala za vse podatke, ki ste nam jih eh, zagotovili. Gospod Howitt. Hvala, gospod Howitt. Ker je že govoril, bo laže krajši. Hvala lepa, gospod Haramijo. Uhavani sva govorila o tej javni predstavitvi. Vesel sem, da se je to zgodilo in upam, da bo to pomagalo priti do želenega rezultata, torej do miru. V vaši državi še vedno obstajajo ljudje, ki so proti mirovnemu procesu. Vesel sem, da je vaša vlada in vaša bogajovska skupina v imenu vlade tako odločena, da bo nadaljevala s tem, ne glede na to, da so ljudje proti. Moje prvo vprašanje za vas je, ali nam lahko poveste, kakšno je javno mnenje v Kolumbiji glede na mirovni proces. Zanima me tudi, ali lahko Evropski parlament stori še več. Srečali ste se z gospodom Gilmorjem, rekel je, da želi storiti več. Tudi mi želimo vedeti, kaj lahko evropski poslanci storimo za to, da bi podpirali mirovni proces. Povejte nam še nekaj o oboroženih skupinah, ki so proti mirovnemu procesu, to so paravojaške skupine, zanima me, dokolikšne mere bodo oni spoštovali mir in dokolikšne mere bodo morali prevzeti odgovornost na pravni ravni. Hvala še enkrat, da ste ponovili danes dopovdan, da bo mirovni sporazum vključeval varnostna jamstva. To je zelo pomembno, Evropska unija vam tukaj lahko pomaga, o tem sva tudi govorila. Vsi poznamo zgodovino, krvave pokole Union Patriotike in kako je to prispevalo k temu, da so mirovni procesi prej propadli. In to seveda ovira tudi trenutni mirovni proces. Zanima me, kaj nam lahko poveste danes o javnstvih za varnost in o tem, kako bi Evropska unija lahko pomagala preprečiti, da bi se zgodovina ponovila. Hvala. Tenok. Gospod Tenok, hvala gospod predsednik, gospod Haramijo, hvala. V imenu skupine EKR podpiram to javno predstavitev. Vesel sem, da smo lahko priča zadnjim fazam mirovnega procesa v Kolumbiji. Državo sem že obiskal, poznam jo o državi sem že kdaj napisal kakšen članek, kajte država je res pod eh, predsednikom Uribejem izvedla velike in korenite spremembe. Obiskal je Evropski parlament. Ko je bil tukaj, sem mu čestital. In tudi predsednik Santos, ki sem ga srečal pred tremi leti v Bogoti, je um, bil zelo dober predsednik podpirali smo prostotrgovinski sporozum med EU, Kolumbijo in Perujem. Hvala P5 v varnostnem svetu Združenih narodov, vključno z mojo vlado. Varnostni svet je soglasno sprejel odločitev, da se pošle tja misijo, da spremlja konec 50-letne vojne. Zanima me, ali bi kaj podobnega lahko sprejeli v zvezi z Sirijo. No, tam je varnostni svet razdeljen, ampak v primeru Kolumbije je bila odločitev sprejeta. In hvala Hubriju za vlogo posrednika. 23. marec je realistična časovnica za podpisanje tega mirovnega sporazuma. Več kot 200 tisoč ljudi je umrlo v petih desetletjih, to je najdaljši državni spor, najdaljša državna državljanska vojna v zahodni hemisferi. Ta sporazum prinaša veliko priložnosti, zagotovljeno bo pravosodje in tudi reparacija, prav tako ne bo nekaznovanosti za vojne zločine in gverilci ter borci Farka bodo lahko vključeni v politično življenje. Rešiti pa je še treba vprašanje odstranitve zemeljskih min. Zanima me, kako realistične so možnosti za reintegracijo Farka. Pogosto se jih eh, povezuje z trgovino drog. Veliko denarja je tukaj v igri. Zanima me, kako boste to rešili. Tudi umik eh, zemeljskih min bi lahko bilo težko vprašanje. In še zadnji komentar bili ste zelo uspešni in če bo kdo dobil Nobelovo nagrado za mir, bi to lahko bil nekdo izmed vas. Me prav zanima, kdo. Hvala. Gracias, presidente. Gracias, señor Jaramillo. Eh... Hvala. Hvala, gospod Jaramillo. Mi velike upe polagamo v ta proces, še posebej, ko gledamo eh, Eh, sporazume o drogah, žrtvah, eh, političnem sodelovanju in kmetijskem razvoju. Mislim, da je to prava pot, da se ta konflikt ne ponovi nikoli več. Nekaj pa nas še vedno skrbi in eh, to so paravojaške skupine. Dobivamo novice o vodih takih skupin, ki eh, prihajajo iz zaporov, potem izvajajo različne umore, eh, morijo sindikaliste in eh, druge. In po podatkih Urada Visokega komisarjata Združenih narodov za človekove pravice je bila presežena tista povprečna stopna umorov v letu 2015. Ta stopna se je torej bistveno povečala in kaj boste naredili, da eh, razorožite in onemogočite te kriminalne združbe, kajti če se to ne bo zgodilo, potem eh, se lahko zgodi isto kot v primeru eh, Patriotske unije. Hvala. Sí, muy buenos, muy buenos días. Hvala. Hvala, gospod Haramijo, eh, da ste danes z nami. Želim eh, vam mm, tudi izraziti upanje za ta proces eh, in veseli me, da smo kot institucija poslali jasen znak podpore temu vašemu procesu in mislim, da je to prva stvar, ki vam jo moramo sporočiti. Nekaj kratkih vprašanj imam glede postopka tega procesa in glede vsebine. Najprej bi vas eh, rad vprašal nekaj, kar nas skrbi pri tem pogajalskem procesu. Organizacije civilne družbe, eh, naprimer organizacije žensk, eh, Mm, te organizacije in pa ženske nasplošno so bile zelo prizadete, zato me zanima, kako bodo vključene v eh, ta proces. Potem še nekaj, kar smo tudi zapisali v resolucijo. Rekli ste, da je pomembno, da ne zaspimo, da vse čas spremljamo proces. Ali bi bilo mogoče predvideti, eh, da bi eh, bil naš podpis tudi vključen v ta sporazum? in pa naša podpora, da bi bila vključena. Potem pa še o notranje razseljenih osebah imam tudi eno vprašanje. Eh, na pogovorih v Havani je bilo rečeno, da eh, si boste prizadevali za vrnitev notranje razseljenih oseb na njihovo zemljo. To se nam zdi zelo pomembno, poleg tega eh, v Kolumbiji poteka zakonodajna pobuda v zvezi s tem. In dobro bi bilo, da bi se ti ljudje lahko vrnili na svoje ozemlje. Kako bo rešeno vprašanje notranje razseljenih, ki se nam zdi zelo pomembno vprašanje? Hvala. PP has uh, not a speaker in the next row. ALS e nima govornika v naslednjem krogu, zato dobi besedo Agustin Dias Demera za kratek komentar, če se strinjate. V redu, gospod Demera, izvolite. Presidente. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil visokemu komisarju za mir, gospodu Haramilju, za udeležbo na tem forumu Evropskega parlamenta. Prav tako bi želel čestitati predsedniku Santosu. Predsednik eh, Santos eh, bo s tem procesom. Eh, zelo pomagal svojemu ljudstvu in upam, da bo ta proces uspešen. Nekaj misli imam in komentarjev in upam, da se boste lahko odzvali na nje. Eh, z velikim zanimanjem sem sledil temu, kar se dogaja na Mednarodnem kazenskem sodišču v zvezi s posebno, eh, posebnim sodstvom za mir. sem pa spremljal tudi mnenje mednarodnega sodišča, še posebej gospoda Stewarja in pa mnenje gospoda Monte Alegreja, ki je kolumbijski tožilec. Mm. Dnevnik eh, El Tiempo je v Bogoti maja 2015 organiziral pogovor med temi ljudmi in naj vam povem, kaj me skrbi tožilec Stewart je rekel, države imajo diskretsko pozornost oziroma pristojnost eh, za odločanje o eh, svojem pravosodnem sistemu, ampak tisti, ki so najbolj odgovorni, morajo priti pred sodišče. Država ima tudi avtonomijo za izvajanje eh, alternativnih sankcij. No, Zdaj pa pogledajmo, kaj je rekel gospod Eduardo Monte Alegre, ki je kolumbijski tožilec. Niso potrebne eh, kazni z oduzemom svobode v tem pogledu. Zanima me vaše mnenje o tem. Potem pa še eh, amnestija in zakon, ki je s tem povezan. Hvala, gospod predsednik, eh, za besedo. Hvala na koncu. José Ignacio Faría, edini predstavnik Aldea. Señor Jaramillo, eh, muchas gracias por eh, su labor. Hvala, gospod Jaramillo, za vaše delo. Eh, rad bi nekaj vprašal. Po ratifikaciji eh, dialoga za mir je predsednik eh, Santos na Kubi rekel, da bodo predstavniki Farka začeli odlagati orožje in da bi eh, do tega naj prišlo v 60 dneh po sprejemu končnega sporazuma. Eh, zaenkrat ni, oziroma orožje je v rokah Farka še vedno. 7000 uh, eh, eh, predstavnikov Farka je eh, razpršenih po kolumbijskem ozemlju in zanima me, zanima me kako uh, boste ukrepali za demobilizacijo teh ljudi in za razoroževanje uh, bojevnikov Farka. Gospod Ramijo, izvolite. Eh, eh, Hvala. Vprašanja so bila vsa zelo zanimiva. Ne spominjam se imen eh, vseh, ki ste zastavili ta vprašanja, ampak skušal bom hitro in natančno odgovoriti na vaše vprašanje prvo vprašanje o pravosodju, političnem sodelovanju in pa nekaznovanosti teh oseb. To je ključno vprašanje. Evropski poslanec, ki je to omenil, ima prav, ko pravi, da eh, bomo s tem sporazumom eh, zagotovili to, da ne bo nekaznovanosti. Pa še dve stvari bi povedal. Nikoli eh, se še ni zgodilo v mirovnem procesu, da bi gverilja eh, bila pripravljena iti pred sodišče eh, in sicer, ko gre za mednarodno kazensko sodišče. Zdaj pa je bilo to izpolnjeno. Kombinacija vseh eh, tako izvensodnih kot sodnih mehanizmov nam zagotavlja čim boljše spoštovanje pravic žrtev v tako dolgi vojni. Gospod poslanec je to dobro ugotovil. Vprašal pa je tudi, kako bo to kombinirano s političnim sodelovanjem, kajti to je pomemben pogoj za to, da bo proces uspešen. E, treba je zagotoviti tranzicijo od orožja v politiko in to vprašanje moramo proučiti zelo pozorno. Brez politične tranzicije mir ne bo možen, to je res. Po drugi strani pa morajo sankcije tudi eh, biti realne in vrdostojne. Mm, bom še potem kasneje nekaj povedal o tem. Lahko povem, da je to vprašanje, s katerim se še vedno ukvarjamo, torej kako najti ustrezno ravnotežje med eh, obema tema nujnima zadevama, mm, da bo prišlo do politične tranzicije in pa eh, da se zagotovijo ustrezne sankcije. Potem gospod Howard. Dobro vemo, da je Kolumbija demokracija, kjer potekajo številne razprave. Prišlo pa je do politične polarizacije, ampak mislim, da je ta vse šipkejša. Vi ste videli reakcije v Kolumbiji, naprimer na resolucijo eh, Varnostnega sveta Združenih narodov. Glede te skoraj ni razhajan. In zdaj, ko se bliža konec konflikta, eh, vlada pravi, da si moramo prizadevati za eh, preseganje teh razhajanj. Vsaka razprava je dobrodošla, ampak eh, moj vtis je, da ta ostra razprava, ki je potekala v zadnjih letih, ni več tako zelo ostra. No, kar se tiče eh, jamstev za varnost in kakšna bi lahko bila vloga Evropske unije, še posebej parlamenta, tukaj pa naj povem več stvari. Izzivi, s katerimi se soočamo v zvezi s temi kriminalnimi eh, združbami, več vas je to omenilo, so izzivi predvsem za pravosodje. To so organizacije organiziranega kriminala in vse, kar lahko naredimo za boj proti organiziranemu kriminalu, eh, bo eh, narejeno. Tudi evropske države so se soočale s podobnimi primeri, eh, Italija še posebej, pa v določeni meri tudi Španija. In vse vaše izkušnje bodo koristne tudi za nas. Varnost pa po našem mnenju ni odvisna samo od tega, da se razorožijo mafijske družbe gre tudi za eh, vzpostavljanje varnostnih eh, schem, pa tudi za politično sodelovanje. In vsaka politična podpora in spremstvo v Kolumbiji z vaše strani bo prispevalo k krepitvi te, tega ozračja varnosti. Potem eh, vloga Kube, ki ste jo tudi omenjali, sam bi tukaj izpostavil zelo pomembno vlogo in profesionalizem eh, Kube. Poleg tega so nam dali na voljo veliko sredstev v situaciji, ko nam teh sredstev primankuje. Kubi smo zelo hvaležni eh, za njihovo vlogo, pa tudi norveški. In vprašanje je bilo, ali bo prišlo do popolne razorožitve predstavnikov Farka. Glede na to, kako zelo prisotni so v Kolumbiji in glede na to, da so se včas ukvarjali tudi z trgovino z drogami. Sam bi rekel naslednje. Izkušnje iz Havane kažejo, da uh, Farkovo vodstvo zelo nadzoruje svoje može. In lansko leto je prišlo do premirja z njihove strani. Poleg tega smo maja ugotovili, da njihova organizacija izpolnjuje ukaze in dogovore. Zato sem dokaj prepričan v sposobnost Farka kot vojaške organizacije, da bo zagotovila eh, disciplino svojih vrst. Vendar pa ne smemo biti naivni, zavedamo se tudi tvegan, ki obstajajo na tem področju. Nek drug poslanec je eh, tudi spraševal po kriminalnih združbah. Eh, prihaja do eh, vse več ubojev raznih aktivistov. Vendar pa v 37 letih je stopna umorov v Kolumbiji zdaj na najnižji ravni. Zdaj smo na tisti ravni, na kateri smo bili preden se je razplamtelo sovraštvo in pa eh, nasilje tudi v povezavi z drogami. Eh, bilo je nekaj grožen do eh, tistih, ki imajo vlasti zemljo in pa do drugih in vse to jemljemo zelo, zelo resno. Ne smemo pa tudi povezovati teh novih kriminalnih združb z paravojaškimi združbami iz leta 2000 oziroma iz 90-ih let, vsi ti so bili razoroženi leta 2006. Za čisto kriminalne združbe, ki so med seboj povezane, nekatere tudi s Farkom. Zavedamo se, da uh, te združbe predstavljajo veliko grožno za našo državo, ampak uh, prizadevamo si za to, da bi te združbe mm, razorožili, da bi jih eh, uničili, zato si prizadeva tudi nacionalna policija. Ampak tudi pri tem bi nam prav prišla evropska pomoč, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu. Potem ste spraševali tudi o vključevanju civilne družbe. In, na, um, tukaj naj povem, da smo Združene narode in pa Nacionalno univerzo, ki je javno univerza v Kolumbiji, prosili, da na vsako temo, vsako točko sporazumov eh, organizirajo forume in srečanja s predstavniki eh, iz naše države in od drugod. In organizirali smo sestanke z več kot 1500 osebami, strokovnjaki, na različne teme. Torej imamo številne forume, ki jih skupaj organizirajo Združeni narodi in pa naša nacionalna univerza. Dobili smo tudi številna pričevanja predstavnikov družbe in tudi to je zelo pomembno. Še naprej nadaljujemo tudi s pogovori na Kubi v Havani. Kar pa se tiče žensk, kot je rekel sam parlament in zato smo mu hvaležni, smo eh, vzpostavili tudi subkomisijo za uh, uh, enakost med spoloma in tam je vključenih tudi veliko žensk, ki obravnavajo vprašanja povezana z ženskami. Torej, tudi temu področju se eh, resno posvečamo. Vem, da stvari še niso zadovoljive. Vloga žensk bo zelo pomembna pri vzpostavljanju miru in to se je dokazalo tudi drugot po svetu, namreč, eh, da je pomembna eh, vključenost žensk v programe za vzpostavljanje miru. Glede ELN pa vlada ohranja eh, proces, mogoče ga je smešno imenovati tajen proces, ampak prizadevamo si, da bi ta proces potekal še naprej in da bi se tudi zaključil, tako kot smo določene sporazume že zaključili s Farkom. Pa še nekaj o notranje razseljenih osebah. Mm, izražena je bila skrb glede njihove zemlje in v Havani smo govorili tudi o tem. Vzpostavili smo nov katastar na kmetijskih eh, področjih Kolumbije. Na ta način smo želeli razjasniti, kaj pripada komu in eh, kakšno je lastništvo. Pomembno je zagotoviti te pravice razseljenim osebam. Poleg tega pa vlada eh, že vodi politiko vračanja zemlje. Ta proces je težaven, ampak mislim, da ga je treba pozdraviti. Tudi pri katastru je treba povedati, da gre za temo, s katero so se ukvarjali tudi evropske države, naprimer Francija, Italija in te države so nam tudi pod, ponudile svojo podporo. V Havani smo eh, začeli tudi s programom eh, vračanja oseb, eh, razseljenih oseb s premstvom. Mislim, da lahko poleg tega procesa začnemo še z bolj ambicioznimi procesi vračanja oseb, tudi ko te osebe potrebujejo spremstvo. Um, ehm, Zaenkrat to poteka na omejenem obsegu, ampak eh, lahko bi stvar še razširili. Potem pa ste omenjali tudi izjave dveh tožilcev o mednarodnem kazenskem sodišču. Sam eh, sem ravno ta teden govoril z eh, eh, tožilci v Hagu. Res je to, kar ste povedali, gre za tranzicijski sistem, tranzicijski pristop, ko si prizadevamo predvsem za eh, preiskavo najhujših primerov. Imamo pa tudi eh, kazni eh, z odvzemom svobode in tukaj je naš tožilec izrazil svoje osebno mnenje. Mi smo se v Havani dogovorili za kazni z omejitvijo svobode. Mislim, da nobena uh, gverilska enota ne bi podpisala sporazuma, če bi jih potem vtaknili v zapor. Uh, Eh, želimo pa vzpostaviti sistem eh, nadzora eh, nad predstavniki Farka in zato si prizadevamo. Potem pa še zadnje vprašanje o borcih Farka, kaj se bo zgodilo z njimi. Hvala za to vprašanje, kajti to je tema, o kateri tudi trenutno razpravljamo v Havani. Tukaj bomo morali biti inovativni. Kolumbija ima dolge izkušnje pri ponovnem vključevanju ljudi eh, v civilno družbo. Imamo tudi agencijo, ki je zelo usposobljena za to. Eh, pero en este caso de las FARC, por el carácter eh, territorial y el gran despliegue que tienen las FARC en Colombia, tenemos que pensar en esquemas. Moramo pa razmišljati tudi o inovativnih schemah ki bodo imele bolj kolektiven značaj in bodo zagotovile tudi eh, varnost za te na novo vključene ljudi. Hvala še enkrat vsem za uh, izraženo zanimanje in pa za vašo podporo. Mislim, da je še veliko prostora tudi za sodelovanje z EU. Ne samo, ko gre za izvajanje tehničnih projektov na terenu, naprimer v primeru žrtev, ampak tudi ko gre za vaše spremljanje tega procesa. Ta proces je povezan tudi z eh, procesom integracije in pa politične tranzicije, eh, ko se bo oborožena eh, gverilja vključila v politiko. Mislim, da nam tukaj številne evropske države lahko pomagajo na podlagi svojih izkušenj naprimer, kako so bile ustanovljene nove eh, stranke, eh, kako eh, so se vzpostavljale demokratične vrednote in tako naprej. Vsem se lepo zahvaljujem za vašo pozornost in upam, da bomo lahko na neposreden način govorili še v prihodnosti, torej, da se bomo dejansko sestali in ne samo govorili prek interneta. Še enkrat se zahvaljujem za veliko zanimanje Evropskega parlamenta parlamenta za naš mirovni proces. Hvala za eh, resolucijo, ki je bila sprejeta s eh, soglasjem, eh, kar, kot smo slišali, se ne zgodi pogosto. Hvala za vašo podporo v našem mirovnem procesu. Hvala. In zelo herzlich, da si. Hvala lepa, da ste se vzeli čas in z nami danes spregovorili. Želim vam čim več uspeha v nadaljevanju dela in tudi pri izvajanju pogovorov, zato da bi na koncu lahko dobili takšen rezultat, kot si ga želite. To želimo za državo, s katero smo tudi mi tesno povezani. Zdaj pa razprava z gospodom Markezom, on je predstavnik delegacije Farka. Lepo prosim, da on poda svoje stališče, zato da bomo lahko tudi mi podali potem svoje komentarje. Gospod Markez, izvolite. Can you hear us?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 colleagues, uh, what I would like to do, I will ask Mr. Kolegice in kolegi, predlagam, da gospod Gilmore poda svoj kratek govor. Prekinili bomo razpravo z njim, spregovorili bomo z gospodom Markezom in potem se bomo vrnili na razpravo z gospodom Gilmorjem. Mislim, da bi bilo to kar najbolje v tem trenutku. Gospod Gilmore, dober stari prijatelj tega odbora, nekdanji. Irski zunani minister, hvala lepa, da ste se vrnili k nam. Izvolite. Uh, uh, uh, hvala lepa, gospod predsednik. V veliko veselje mi je, da sem tukaj pri vas, da bomo s kolegi in kolegicami skupaj spregovorili o mirovnem procesu v Kolumbiji. Najprej želim izraziti svojo zahvalo odboru za to, da je organiziral to javno predstavitev. Prav tako pa se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu za resolucijo, ki je bila sprejeta prejšnji teden o Kolumbiji. Hvala gospodu Ulriju in gospodu Hawicu za opravljeno delo. Visoka predstavnica, gospa Mogherini, me je imenovala za posebnega odposlanca za mirovni proces v Kolumbiji. Moj mandat je nuditi podporo EU za izvajanje mirovnega sporazuma, ko bo sporazum sklenjen in da bi pomagal koordinirati podporo vseh prizadevanj Evropske unije, torej institucij in tudi držav članic. Zato sodelujem tudi z Evropsko službo za zunanje delovanje. Od kar sem bil imenovan, sem Kolumbijo obiskal dvakrat, prvič takoj po imenovanju novembra. Takrat sem se srečal s predsednikom Santosom, on je pozdravil podporo Evropske unije za mirovni proces in za izvajanje mirovnega sporazuma. Prejšnji teden pa sem spet bil v Kolumbiji in tja se bom vrnil k malu Visoko predstavnico sem spremljal pri njenih srečanjih s predsednikom Santosom in z drugimi, ko so obiskali Brusel in v novembru in decembru. Imel sem tudi ločena zasedanja tukaj in v Havani z zunanjim ministrom Ulrichtom. Preden sem obiskal Kolumbijo, sem obiskal Havano na začetku. Upamo, da zadnje faze mirovnih pogovorov, torej zadnjega kroga pogajanj. Evropska unija ne sodeluje v pogajanjih in v pogajanjih tudi nimam nobene uloge. To je kolumbijski proces. Vendar, če se želimo ustrezno pripraviti, če želimo podpreti izvajanje, potem mislim, da je nujno, da obiščem Havano in da se sestanem z vsemi stranmi v zvezi z vprašanji, ki zadevajo izvajanje. Srečal sem se z obema stranema, vključno z gospodom Haramijem, s katerim ste se pravkar srečali, in z gospodom Markezom sem se prav tako srečal. Upam, da bomo od njega slišali več kmalo. Srečal sem se z kubanskimi in norveškimi jamstveniki in tudi z odposlanikom Združenih narodov, pa tudi z zonanjem ministrom. Obe strani sta mi povedali, da sta se vrnili v Havano in da želita tam ostati, dokler ne bo sporazum sklenjen. Pogajanja bodo težka v tej končni fazi. Veliko je težkih vprašanj, ki jih je treba rešiti. Gospod Hramijo je nekatere omenil v svojem prispevku. Vendar zdi se mi, da sta obe strani zavezani k temu, da bi delo tudi uspešno pripeljali do konca. V Havani sem bil in v Havano bom spet šel, prepričan, da je mirovni sporozum med kolumbijsko vlado in Farkom mogoč. Ta optimizem je bil še okrepljen potem naslednji dni, ko sta se obe strani strinjali, da bi bilo treba uložiti zahtevo pri Varnostnem svetu Združnih narodov v zvezi z resolucijo za misijo spremljanja v Kolumbiji. Kakor vemo, se je Varnostni svet s tem strinjal. To je bilo prejšnji teden. Tekom svojih obiskov v Havani in v Kolumbiji sem največkrat v zvezi z mirovnim procesom slišal besedo izvajanje. to se navezuje na glavno logo Evropske unije, namreč logo, ki jo bo imela v izvajanju. Zadnjič, ko sem bil v Kolumbiji, sem se srečal z ministrom za obrambo, z javnim tuživcem, ki je kritičen do mirovnega procesa, še posebej kar zadeva prehodno pravosodje. Srečal sem se z predstavniki žrtev z nekaterimi nekdanjimi borci, s predstavniki civilne družbe, s poslanci in tudi s tiskom. Z ministrom Pardom sem govoril o tem, kako bi Evropska unija lahko pomagala pri izvajanju. Gospod Pardo je opredelil 18 prednostnih točk, ki jih je treba čimprej izvesti, ko bo sporozum sklenjen. Pogajanja tečejo med Evropsko unijo njeno delegacijo v Bogoti in gospodom Pardojem v zvezi s tem, katere od teh 18 prednostnih nalog lahko Evropska unija še posebej podpira. Pri vprašanjih, o katerih govorimo in v zvezi s katerimi bo Evropska unija lahko zagotovila podporo, je proces odstranjevanja min. Evropska unija že zagotavlja podporo za odstranjevanje min in pri tem sodelujejo tako predstavniki Farka kot tudi predstavniki vlade, zato da odkrivajo lokacije min. Odstranjevanje min bo zelo pomembno v Kolumbiji. Kolumbija je država, kjer je največ min oziroma druga po številu min. Prva država je Afganistan. Večina min je ročno izdelanih, nekatere so izdelane iz eh, pločeving, so res eh, sestavljene iz osnovnih mehanizmov, zato bo odstranjevanje min zelo zahtevno. Upam, da bo Evropska unija lahko tukaj zagotovila pomoč tudi v obdobju takoj po sprejetju sporazuma. Ko sem bil v Kolumbiji, sem izkoristil tudi priložnost za to, da si pogledam projekte na terenu, ki jih financira Evropska unija. Evropska unija preko institucij in preko držav članic že dolgo sodeluje z Kolumbijo. In mislim, da smo opravili že veliko dobrega dela. Obiskoval sem več projektov in obiskoval sem tudi projekt blizu Kalija. Ta projekt financira Evropska unija. To ozemlje je bilo pod nadzorom FARC do leta 2008, zdaj pa to področje kmetje plodno izkoriščajo, gojijo sadje in kakav. Kakor veste, napreduje delo tudi na skrbniškem skladu Evropske unije. To bo zagotovilo podporo Evropske unije za mirovni proces. Upam, da bodo vse države članice lahko prispevale k temu skrbniškemu skladu. To bo otepljiv dokaz za to, da Evropa podpira mirovni proces. Še večkrat nameravam obiskati Kolumbijo v prihodnih mesecih in to v okviru svojega mandata. Srečal se bom z predstavniki vlade, pa tudi s predstavniki opozicije, z poslanci, s predstavniki civilne družbe, zato, da bi se lahko skupaj sestali. Srečal se bom tudi z predstavniki misij Evropske unije in s tistimi, ki na terenu izvajajo projekte. Pri delu se bom seveda zanašal tudi na področje gospodarskega razvoja in na vprašanje človekovih pravic. To so zelo pomembni časi za Kolumbijo. 50 let je divjala državljanska vojna, 250 tisoč ljudi je umrlo, 6 milijonov ljudi je bilo razseljenih in Kolumbija je zdaj na pragu miru Evropske unije in države članice. Kolumbijo podpirajo že več desetletij poslanci, evropski poslanci in tudi evropske nevladne organizacije so vsi izrazili veliko interesa za Kolumbijo v zadnjih letih. Podpirajo mirovni proces, podpirajo pot do miru in tudi človekove pravice. Zdaj je čas, da Kolumbija sklene trajen sporozum za mir. In Evropska unija lahko na otepljiv način podpre izvajanje. Ta del bo zelo zahteven, številne ovire je še treba premustiti. Govorili bomo o zaključevanju spora, ovire pa se bodo pojavile tudi pri izvajanju sporozuma samega. Pri končni analizi je treba povedati, da je to kolumbijski projekt. Samo kolumbici sami lahko poskrbijo, da bo ta mir tudi dejansko uspešen ampak iz lastnih izkušenj vem, kajti prihajam z Irske, da je mednarodna podpora zelo pomembna pri izvajanju mirovnega sporazuma. To je ključnega pomena za uspeh mirovnega procesa. Kolumbija potrebuje tukaj podporo Evropske unije in Evrope. Vsi, s katerimi sem se srečal v Kolumbiji, podpirajo podporo, ki jo Evropska unija ponuja Kolumbiji podpirajo zanimanje Evrope in Evropskega parlamenta za mirovni proces v Kolumbiji in tudi vsi cenijo podporo, ki jo Evropska unija in države članice lahko zagotovijo na tej kritični fazi procesa. Imamo pomembno logo pri tem, Evropski parlament še posebej ima pomembno logo v zvezi s tem mirovnim procesom, to pozdravljam. Kako ste povedali, gospod predsednik, sem star prijatelj tega odbora, pa tudi Evropskega parlamenta v splošnem, zato se že veselim nadaljnega sodelovanja z vami. Sodeloval bom z skupinami v tem odboru, ki delajo na področju mirovnega procesa, sodelovati pa želim tudi z vsemi, ki so za to zainteresirani. Zdaj je čas, ko lahko ponudimo otepljivo podporo Kolumbiji, Veliko je konfliktov po svetu, zdi se, da teh konfliktov nikako ne bomo morali rešiti, ampak to je trenutek za Kolumbijo in za celotno regijo. Mislim, da bi to trenutek morali izkoristiti. Hvala. Much, uh, Hvala lepa za to, da ste nam obrazložili stanje, z vami bomo govorili kasneje, zdaj pa imamo gospoda Markeza na Skypu, zato mu kar tako dajem besedo, preden ga spet izgubimo. Gospod Markez, izvolite. You have a floor, Señor, please start. Señoras y señores, desde La Habana, Cuba,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 Preverili bomo proces eh, odstranitve orožja, ko bo o tem dosežen dogovor. Komisija za pojasnitev resnice sobivanja in preprečevanje ponovnega konflikta bo spoštovala vse načela Eh, mednarodnega prava, tudi ko gre za boj proti nekaznovanosti. Um, torej sistem temelji na, komac, na komisiji za pasnitev resnice, sobivanja in preprečevanja ponovnega konflikta. Imamo tudi posebno enoto za iskanje pogrešenih oseb. Uh, torej, če je šlo za pogrešene osebe zaradi obroženega konflikta. Posebna jurisdikcija za mir in pa sporazum o očkodninah za uh, žrtve. Um, ter imamo tudi garancije za to, da ne bo prišlo do unovičnega konflikta. Pomemben je bil dogovor o posebni jurisdikciji za mir gre za vzpostavitev ene jurisdikcije, ki mora jasno poznati odgovornosti, ki izhajajo iz eh, tega dolgega, dolgotrajnega, oboroženega konflikta. Treba je konsolidirati mir na nepovraten način um, in eh, poskrbeti za sintezo vseh, spoštovanje sinteze vseh temeljnih svoboščin. Uh, v konsolidiranem miru morajo vsi imeti možnost polno uživati v človekovih pravicah. Jurisdikcija za mir zahteva pravico do resnice. To je um, krovna pravica celotnega sistema. Uh, Ta posebna jurisdikcija ustvarja model za uh, zagotavljanje uh, pravne države. Naš glavni cilj je spoznati resnico o tem, kar se je zgodilo, tako da se to ne bo nikoli več ponovilo. Treba je prepoznati odgovornost. To pomeni tudi spravo z žrtvami.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 Is he back? Well, okay, if you can start. Prosim, nadaljujte. Yeah. Please start again. Or continue, to continue, please. Prosim, nadaljujte. Pero hay problemas por bloqueo a, a la isla. Očitno obstajajo tehnični problemi treba uvesti restorativne sankcije. To seveda zahteva uh, posamično delo za zagotavljanje gospodarske in socialne očkodnine žrtvam. To bo pomemben korak za. Um, spremembo tradicije nespoštovanja dogovorov. Uh, potrebni so restorativni ukrepi. Um, In sankcijo, sankciji bodo deležni tisti, ki ne bodo prevzeli odgovornosti, seveda v ustreznem sodnem postopku. Prvič v naši državi uh, Ehm, zahtevamo odgovornost od civilistov, bojevnikov, predstavnikov vlade, podjetnikov, torej proti vsem tistim, ki so aktivno sodelovali v tem konfliktu, tudi če niso nosili uniform ali orožja. Dobro je, da smo sedaj spostavili integralni pravosodni sistem, ki bo končal kulturo nekaznovanosti v Kolumbiji eh, in ki bo zahteval eh, prevzem odgovornosti od vseh tistih, ki so zakrivili to vojno. Zlasti bomo kaznovali tiste, ki jim je bila vojna vir neznanskega dobička, pa zato niso prevzeli nobeno odgovornosti, ne sodne, ne politične. Nujno je odpraviti vzroke za konflikt. Mirovni dogovor, ki smo ga dosegli, ne more biti samo nek nepomemben element eh, v dolgem eh, krogu pogajanj, ampak mora predstavljati zgodovinsko spremembo. Fark in vlada um, v 80-ih letih je vlada zagrešila številne zločine v Kolumbiji. Treba je zagotoviti doktrino varne države z novimi paradigmami varnosti, s katerimi se bo končal ta koncept notranjega sovražnika in vojaškimi posledicami tega koncepta. Evropska unija je predstavljena predlagala vzpostavitev skrbniškega sklada, zato da bi prispevala k mirovnemu procesu v Kolumbiji. Zahvaljujemo se vam za to solidarno odločitev. Um, v Kolumbiji veliko pričakujemo od Evropske unije. Po našem mnenju bi bilo pri, uska, pri iskanju miru uh, Uh, najbolj pravično, če bi FARC črtali z seznama terorističnih organizacij. Uh, na ta način bi odstranili pomembno oviro za normalizacijo kolumbijskega političnega življenja. S tem bi zagotovili proces ponovne, vklju, ponovne vključitve starih bojevnikov v družbo. Uh, Eh, stavimo na mir. Eh, seveda bo mednarodna skupnost eh, podpirala ta proces. Z podporo mednarodne skupnosti bomo prav gotovo dosegli mir kot najvišji cilj človeštva. Želimo mir za vse Kolumbice in Kolumbike. Leto 2016 bo leto miru v Kolumbiji. Najlepša hvala. Herzlichen Dank für Ihre Darlegungen. Hvala lepa. Zdaj pa krok vprašanj in odgovorov. Časa ni, povezava je slaba, zato vas lepo prosim, da napredujemo hitro, govoriti, je treba še s gospodom Gilmorjem. Imamo pa še en prispevek. Äh, ich gebe jetzt das Wort als ersten Herrn Freund. Gospod Freund, v imenu socialista, izvolite. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Marquez, hvala, da ste tako zgodaj ustali. Najprej vas želim pohvaliti za korake, ki ste jih sprejeli. Mir je dejansko na obzorju. Ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem prebral tudi članek v New York Timesu, kjer piše, da vedno več nasilja v Kolumbiji vodi do novih dvomov. To je 26. oktober, ampak letnica je 1987. Tri leta prej je bil podpisan sporozum o prekinitvi ognja, ki pa ni dolgo trajal. Člani Patriotske unije so bili hitro tarče umorov, zato ker je vlada trdila, da uporniki spet rožljajo z orožjem. 30 let kasneje ste ugotovili, da je dovolj dovolj. Zdaj pa je ta odločitev res dobra, preveč krvi je bilo prelite, preveč življenj uničenih. Dobro, tu so moje vprašanja. Kakšna so vaše, po vašem mnenju, tveganja za to, da bi sporozum dejansko tudi zaživel? Kakšno vlogo lahko vidite za svojo skupino v obdobju po sporozumu? Z optimizmom spremljamo razvoj dogodkov na področju prehodnega pravosodja in zaščite žrtev. Kako boste poskrbeli, da bodo žrtve imele občutek, da je bilo pravici zadoščeno? In na koncu, ali bo sporazum o prekinitvi gojenja listov koke in potem uporaba tega zemlišča v kmetijske namene dejansko prinesla napredek. Gospa Bilbao Barandika. Presidente, gracias. Muchas gracias, señor. Hvala lepa, gospod Marquez. Naj najprej povem, da smo zelo zadovoljni, ker je Kolumbija končno na poti napredka proti miru. Mene zanima neka zadeva, o kateri se nagovori veliko, ampak eh, je pomemben del procesa. Katere so tiste največje težave, s katerimi ste se eh, soočili pred eh, začetkom pogajanj? In ko je bil ko bo dosežen eh, dogovor v prihajajočih mesecih, kakšne probleme pričakujete znotraj vaše organizacije. Eh, ko pazujemo podobne procese, vemo, da je težko priti do dogovora o miru, eh, sploh za organizacije, kot je vaša. Um, težko je tukaj zagotoviti vse ustrezne parametre, zlasti ko gre za vključevanje v politično življenje. V kolikšni meri boste vi, boste vi sodelovali v političnem življenju, boste ustanovili politično stranko, mislite, da bo vaša politična linija pri tem poenotena in ne na zadnje, zanima me, kakšno vlogo predvidevate, da boste imeli pri spravi in uh, očkodnini za vso trpljenje, ki so ga preži, pretrpele žrtve. Hvala lepa. Hvala lepa, da sodelujete na tej predstavitvi tukaj v Evropskem parlamentu. Jaz sem pred več kot 30 leti prvič obiskala Kolumbijo. Zveza z eh, govornikom je bila prekinjena. Eh, Povabili smo ga, da se pridruži delegaciji EU v Havani. Tam je prenos boljši povezave so boljši, boljše, e, tega ni sprejel, zato pač imamo te težave, kot jih imamo. Predlagam, da vprašanje zdaj zastavite gospodu Gilmorju. Uh, e, yeah. Ja, we have no Ramon. Go, Iggy, please, you have the floor. Yo, yo una, una al señor. Hvala lepa. Želel bi zastaviti vprašanje gospodu Gilmorju. Seveda se mu zahvaljujem za njegov prispevek posebni odposlanec eh, bi morda lahko organiziral obisk predstavnikov Evropskega parlamenta v Kolumbiji pred referendumom. Zanima me, če se je možno dogovoriti z, eh, z, z kolumbijskim parlamentom um, o obisku evropskih poslancev, ki so podprli mirovni proces, ki so mu zavezani. Ali menite, da bi lahko uh, v Kolumbijo poslali uh, delegacijo uh, tistih evropskih sil, ki podpirajo mirovni proces? Bueno, mm, empiezo otra vez. Gospa Lunaček. Še enkrat bom začela. Sama sem prvič obiskala Kolumbijo preveč kot 30 leti in bila sem zgrožena nad vsem, kar se je takrat dogajalo v Kolumbiji. Vesela sem, da imamo sedaj tukaj predstavnika Farka, predstavnika vlade in posebnega odposlanca Evropske unije. In vsi ste optimistični in odločeni ste, da boste tokrat resnično dosegli mir. To je zelo pomembno za kolumbijsko ljudstvo. Tri vprašanja imam za vas, gospod Marques. Eh, pogovarjali smo se tudi za gospodom Haramiljom. Vi ste omenili uboje, do katerih je prišlo v ehm, času Nida Popular. Eh, govorili ste o tem, da je treba razorožiti paravojaške skupine. Ali Um, ste res prepričani, da se dogodki izpred 20 let ne bodo ponovili in kakšno podporo vam lahko pri tem ponudimo tukaj? Drugo vprašanje. Med vrstami Farka je bilo tudi kar nekaj žensk. Tudi v vaši pogajalski delegaciji eh, sodeluje veliko žensk. Mislim, da brez sodelovanja žensk, ne glede na to, odkot prihajajo, iz Farka, iz eh, strani vlade, iz eh, civilne družbe, brez, brez vključitve ženskih predstavnic ne bo dogovora. Eh, potem, veliko oseb je bilo, eh, se je izselilo iz eh, Kolumbije, približno 6 milijonov. Kakšne pogoje boste zagotovili za te ljudi, zato da se bodo lahko vrnili? Všeč mi je, da so ženske vključene, ampak to, da so ženske pogoj za mir, mislim, da ste s tem šli predaleč. Gospod Marquez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 Torej, eh, tukaj zaupamo v besede kolumbijske vlade. Trenutno pričakujemo konec tega konflikta. Treba je podati določena zagotovila glede varnosti. Tolmače zaradi tehničnih težav prekinjamo tolmačenje. Estamos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 Gospod Koraro ima vprašanje za gospoda Gilmorja. Si, grazie, presidente. Uh, al signor, al signor. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Gilmor. Povedati vam moram, da se strinjam, da je mirovni proces dober in upam, da bomo prišli do želenega rezultata. Strinjam se s kolegicami in kolegi, ki so to pohvalili. Dve vprašanje. Prvo je povezano z dostopom do pravice za tiste, ki so zagrešili kaznivo dejanje. Ne smejo biti nekaznovani, če so kršili človekove pravice. V sporozumu iz decembra in eh, v izjavi ki smo jo dobili decembra, ni jasno, kaj se bo zgodilo, ni jasno, kakšna finančna sredstva bodo na voljo. Druga točka je povezana z dvomi o novem vizumskem sistemu za Kolumbice, ki prihajajo v EU. Vprašanje je tudi, ali bo to nekako pomagalo trgovini z drugami. nekateri kolegice in kolegi na jugu Italije so prepričani ali se bojijo, da bi Ndrageta lahko sodelovala pri tem, pri tej trgovini z drugami. Hvala, to sta moje dve vprašanje. Is that now Tenok and how it get? Tenok, how it, vsak eno minuto, potem gospod Gilmore, potem bo pa konec. Ampak eno minuto, zato ker časa ni več. Hvala, gospod predsednik. Gospod Gilmar, tukaj le sem. Irska in Združno kraljestvo, torej smo prav tako imeli spor, do katerega smo menili, da ga ne bomo mogli rešiti na Severnem Irskem, ampak to smo mirno rešili. Ira se je povezala z Farkom v preteklosti, ampak moje vprašanje je povezano z skrbniškim skladom EU. Nihče še ni postavil vprašanja, kolikšni bodo stroški za to, da bi izvajali reparacije in pravico in koliko bo stala operacija razoroževanja Farka. Prepričan sem, da bo to stalo več deset milijonov dolarjev. Ali imate kakšne ocene vlade, koliko naj bi to stalo? Zanima me, odkot naj bi ta denar prišel iz njihovega proračuna in strani mednarodne skupnosti veliko je poprašovanja po to vrstnem financiranju. Včeraj sem se srečal z predstavniki Cipra. Rekli so, da potrebujejo 15 milijard evrov za to, da bi rešili ciprsko situacijo. Zanima me, ali ste prepričani, da bomo dobili dovolj denarja. Hvala. Gospod Howitt, hvala lepa gospod Gilmore podpiramo vas pri delu in hvala lepa za ponudbo za sodelovanje, to bomo sprejeli. Hvala tudi tolmačem za njihovo potrpežljivost. Mislim, da je to pomembno tudi z simbolnega vidika. Gospod Gilmor, morda lahko komentirate o dveh elementih v naši resoluciji, torej, da bi morali vključiti socialno oziroma civilno družbo, to je zelo pomembno, tudi v Havani ampak civilna družba mora res biti vključena. Kako boste vi vključili civilno družbo v svoje delo? In v razpravah z gospodom Mogarini govorimo o tem, da bi skrbniški sklad bil na voljo vsem stranem, torej ne samo vladi. Kaj menite o tem? In še nekaj zanima me, ali boste obiskali politične zapornike in morda pogledali, kako bi na kratek rok lahko tem pomagali, kajti to bi lahko oviralo napredek. Hvala. Amen. Gospod Gilmore, hvala lepa. Mr. Urge, the, um, on the issue. Hvala. Najprej v zavezi za tem predlogom, da bi politične skupine Evropskega parlamenta organizirale parlamentarno delegacijo, ki bi obiskala kolumbijski parlament. To se mi zdi zelo dobra ideja, kaj ti. Eh, če se pogovarjajo ljudje eh, iz istih političnih družin, je rezultat tega dialoga ponavadi zelo dober, vodi do poglobljenega razumevanja in prav gotovo bi vam z veseljem pomagal eh, pri tem. Sam se stalno eh, srečujem z predstavniki Kolumbijskega parlamenta, to je del mojega rednega dela. Eh, posebno poznam parlamentarce in vem, da z parlamentarno razpravo lahko pridete do poglobljenega razumevanja tega, kar se dogaja. Prav tako pa je treba zagotoviti, da je v celotnem kolumbijskem političnem sistemu zagotovljeno um, razumevanje. Vsi morajo vedeti, da jih podpiramo pri njihovem mirovnem procesu. Gospod Korao. Dve zadevi najprej kar se tiče dostopa do sodstva. Eh, kot je povedal gospod Haramilo, eh, so bile žrtve postavljene v samo srčiko dogovora, eh, ki je bil dosežen med vladnimi silami in Farka. To je najpomembnejši Eh, dosedani takšen dogovor, kjer so bile žrtve tako zelo vključene eh, v pogajanja in to že ob samem začetku tega procesa. Kar se tiče vizumskega režima, Verjetno veste, da je eh, gospod eh, Santos podpisal sporazum eh, o brezvizumskem režimu, ko je bil v Evropski uniji. Kar se tiče boja proti trgovanju z drogami, je treba se tega problema lotiti pri viru. Treba je zagotoviti, da bodo tisti, ki sedaj gojijo koko, se odločili za kakšen eh, drug pridelek. To ne bo enostavno. Koka mm, je zelo dobičkonosna rastlina in eh, težko bo prepričati ljudi, naj se odločijo za pridelovanje kakšnega drugega pridelka. Zato se moramo osredotočiti tudi na um, podeželski razvoj, sodelovati je treba za podeželskimi skupnostmi, zato da bomo uh, poskrbeli za ta prehod eh, iz eh, predelovanja nezakonitih rastlin na predelovanje zakonitih rastlin. Jaz sem že eh, obiskal enega izmed pilotnih projektov na tem področju. Potem skrbniški sklad Evropske unije. Seveda, to mora biti del celotnega svežnja. V zvezi s tem že potekajo pogovori, pogovarjal sem se eh, s tem, o tem s predstavniki vlade, o tem, kakšni bodo končni stroški za ta skrbniški sklad. Dokler niste sklenjen dokončni dogovor, je težko napovedati, kakšen bo strošek. Ampak v glavnem bodo strošek tega dogovora, tega sporazuma nosili Kolumbici sami. Seveda eh, bo to imelo posledice za proračun, za proračun Kolumbije. Mednarodna podpora bo pomembna, ampak eh, finančna podpora, ki, bodo, ki jo bodo nudili mednarodni akteri, vključno z Evropsko unijo, bo predstavljala samo majhen delež tega, eh, eh, kar bo predstavljalo celotni strošek. Eh, no, imeli pa bomo odbor, ki bo odločal o prednostnih nalogah skrbniškega sklada in pa operativni odbor, ki se bo ukvarjal z bolj podrobnimi vprašanji eh, izvajanja projektov, ki bodo financirani, tako da bomo zagotovili strok nadzor nad eh, izvajanjem skrbniškega sklada. Treba je še spriti odločitev o tem, kako bo uporabljen ta skrbniški sklad. Uh, no, eno izmed najširših področji, eh, ki, ga ob, tem, uh, ogle, ki ga ob tem preučujemo, pa je uh, podeželje. Eh, ne bo šlo za sklada kakršnakoli nadomestila, kot ste namigovali. Gospod Hawit, Ehm, kar se tiče civilne družbe. Jaz sem se eh, ob obeh obiskih Kolumbije sestavil tudi s predstavniki civilne družbe. Eh, to bom počel tudi v prihodnosti. Eh, sestal sem se številnimi lokalnimi organizacijami, organizacijami žensk, organizacijami, ki zastopajo žrtve, uh, uh, eh, ECR um, sodeluje z uh, nekdanjimi bojevniki in jih ponovno vključuje v družbo. Eh, sestal sem se tudi z predstavniki sindikatov, skratka široko paleto predstavnikov civilne družbe. Vsi morajo razumeti, kaj počne Evropska unija, prav tako pa moramo mi razumeti, kakšne so njihove potrebe. Um, nisem načrtoval obiska kakšnega zapora, ampak uh, Preučil bom ta vaš predlog, o tem je treba se pogovoriti s predstavniki delegacije v Bogoti. Kar se tiče vprašanja, kdaj bodo na voljo sredstva iz skrbniškega sklada, načrt takšen, da bi naj eh, vzpostavitev skrbniškega sklada sopadala z datumom sklenitve dogovora. Eh, države članice bodo seveda pozvane k temu, da prispevajo v ta sklad nujno je, da države članice v sklad prispevajo, kaj ti gre za konkreten izraz eh, podpore Evropske unije temu procesu. In ne nazadnje, gospod eh, predsednik, bi želel eh, se vam zahvaliti za vso podporo podporo, ki sem jo dobil strani Evropske službe za zunanje delovanje. Zlasti se zahvaljujem gospodu Šeprdu. Eh, prav tako pa se vam zahvaljujem za vso podporo, ki sem jo dobil v Bogoti strani eh, veleposlanika Zakarajasa eh, in zahvaljujem se tudi za vso podporo, ki sem jo dobil iz delegacije Evropske unije v Havani na Kubi. Uh, Hvala lepa za vaš prispevek. Upamo, da bo celoten uh, proces dosegel dober rezultat, da bomo lahko potem uh, zaključili tudi sporazume, ki jih načrtujemo med Evropsko unijo in Kolumbijo. Vsem upletenim želim veliko sreče in Eh, ustrajnosti v prihajajočih eh, tednih in mesecih, kaj ti po sporazumu prihaja, ti je še del namreč izvajanje sporazuma. In eh, to je seveda vedno težko. Hvala lepa, gospod Howitt, da ste pomagali organizirati.